Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice. Lepo vas pozdravljam na prvem zasedanju odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Danes bo potekalo kratko zasedanje pred poletnim odmorom. Seja bo sicer kratka, bo pa vsebinsko zapolnjena. Tako da najprej najlepo pozdravim ministra za delo in socialno politiko Italije, Giuliana Poletija. Lepo pozdravljeni. Ob tej priložnosti bomo z vami intenzivno spregovorili o načrtu, delovnem načrtu italijanskega predsedstva. Lepo pozdravljeni. Ich bitte um Verständnis, wenn ich vorne. Prosim vas za razumevanje, če zato, da bom najprej potrdil dnevni red in dopustil nekatere pripombe strani predsedstva. Današnji dnevni red torej predvideva najprej nekatera sporočila predsednika, na to izmenjavo mnen z italijanskim ministrom Giulianom Poletjem, ki se nanaša na delovni načrt eh, italijanskega predsedstva sveta, na to se bomo ukvarjali s proračunom Evropske unije. In peta točka se nanaša na Evropsko platformo za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na, črto, na črno in na to še naslednje seje. In eh, še točka razno, ki je sicer eh, ni uradno na dnevnem redu. Tako da mislim, da bomo točke hitro predelali. Najprej nekaj eh, sporočil strani predsednika. Kar se tiče tolmačenja v tem odboru, je na voljo kar nekaj jezikov, z izjemo danščine, švedščine, filščine, mantež, malteščine in hrvaščine. Danes dopovdan eh, smo imeli razpravo že v okviru koordinatorjev in potrudili se bomo, da bi zagotovili jezike, ki jih še potrebujemo. Mislim, da je to predvsem danščina prvem krogu nam sicer eh, tega jezika niso omogočili, bomo pa se potrudili, da bi tudi ta vidik uredili. Nismo prejeli nobenih eh, pripomb glede jezikov, ki se morda ne bi uporabljali od prejšnje seje, tako da to ni sprememb in eh, nam mojem, na mojem lističu piše, da je običajno, da posnamemo družinsko fotografijo, družinsko sliko odvora. Tako da naj vas upozorim, da bomo 3. septembra ob 15. posteli to fotografijo. To bo tik pred glasovanjem, tako da takrat boste verjetno vsi prisotni. Ko bo potekalo glasovanje, se bomo torej potrudili, da bomo v tej dvorani posneli skupinsko fotografijo. Poleg tega ta, to sejo prenašamo prek spleta. Dokumenti bodo na voljo tudi v elektronski obliki prek aplikacije e-meeting. V navezavi na to naj vas še opozorim, da si bomo prizadevali, da bomo zmanjšali količino papirnatih dokumentov. Pred seboj imate tudi priročnik v tiskani obliki, ki se nanaša na e-meeting. Kolegi, ki so pristojni za to, kolikor vem, bodo v dvorani tudi pris, prisotni za to, da bi izbrali vaše pripombe. Vsi dokumenti v, bodo torej na voljo prek E odbora. Poleg tega naj dodam, da je na voljo tudi tako imenovani Welcome Pack, ta bo na voljo v dvorani za vse poslance, na voljo je v vseh eh, jezikih, tako da si lahko preberete v zadje. Kdor eh, ni prisoten, eh, lahko naroči asistentom, da ta svežen prevzamejo. Ti dokumenti mm, ponujajo v pogled v delo odbora in upam, da koristne informacije glede zakonodajnega postopka in glede sprejemanja odločitev v Evropskem parlamentu. Odbor za oblikovanje politik eh, in je pripravil različne vire, na katere se lahko obrnemo. Ti pa dokumenti tudi podajajo presečen pregled um, področji, na katerih smo delali v sedmem sklicu. Tudi ta priročnik bo na voljo na e-komiti od danes naprej. Naslednja točka. Sestava odbora sestava odbora se je ponovno nekoliko spremenila. Marko Vali ni več član odbora za zaposlovanje, nadomešča ga Tiziana Benin, ki je od danes naprej članica odbora za zaposlovanje. Še sedma pripomba, danes dopoledne sta potekali še dve srečanji, najprej prvo srečanje koordinatorjev. To nam je omogočilo kratek pogled v glavne točke koordinatorjev. Dogovorili smo se, kako bo potekal časovni načrt, kako bo sporočili z eh, pobudami, kako bodo potekala zaslišanja in eh, kako želimo oblikovati študije. Koordinatorji so torej seznanjeni s časovnico, nimamo pa na voljo ravno veliko časa. Do septembra si bomo prizadevali ob, čim oblikovati delovni načrt. Poleg tega smo se danes dopoldan dogovorili, da bomo oktobra in novembra imeli na voljo zadnje zaslišanje v okviru tega odbora v tem letu. In sicer zato, da bi se osredotočili na TTIP in na vidike zaposlovanja ter um, v luči javnega zavedanja pomembnosti te teme je dobro, da oblikujemo javno posvetovanje na tem področju skupaj s predstavniki komisije. Poleg tega smo se dogovorili, da bomo v bližnji prihodnosti oblikovali delavnico za nove člane odbora za zaposlovanje. In okolikor je to možno, to bo sekretarjat še razjasnil, bi to organizirali tudi asist za asistenti, tako da bomo lahko zagotovili, da novi člani hitro dohitijo delo vsaj izkušnja v zadnjem eh, sklicu mandata je pokazala, da je zelo pomembno, da novi člani lahko hitro sodelujejo na enati ravni kot stari člani. Potem skupina EGF eh, je prav tako zasedala, ki pripravlja tudi odločitve odbora. Govorili smo o Evropskem skladu za globalizacijo tudi na tem področju se zdi še vedno pomembno, da bi se te točke dotaknili na enem izmed eh, naslednjih srečanj tega odbora, tako da bi govorili o načinu denovanja tega sklada, tako da bi zagotovili večjo jasnost glede samih postopkov. In še zadnja točka. Tu gre za delo ombudsmana in za zagotavljanje večje preglednosti, sploh ko gre za zasedanje koordinatorjev. Zapisniki sej koordinatorjev bodo sedaj pripravljeni takoj po srečanju koordinatorjev. Koordinatorji bodo te zapiske prejeli in eh, zapisnik bo priložen naslednjemu zapisniku same seje odbore. Tako bomo zagotovili za vse člane odbora največjo možno stopnjo preglednosti. Mislim, da nam bo to pomagalo pri nadaljem delu in tako bomo zmožni sodelovati brez kakršnih kolih izgub zaradi prenosa informacij. Toliko torej zmanjene strani. Andreja, sem kaj pozabil? Ne. Dobro, to me veseli. Tako, potem pa prehajamo k tretji točki. Izmenjava mnen glede programa italijanskega predsedstva sveta z gospodom ministrom Giulianom Poletijem. Brez nadaljnega uvoda vam predajam besedo. Mislim, da smo že pri, imeli priložnost, da si izmenjamo mnenje. Prosim. Signor Presidente, onorevoli parlamentari. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Veliko čast mi je biti danes z vami. V tem semestru bom predsedoval svetu EPSKA. Najlepša hvala vsem vam za izvrstno delo in hvala za čudovit sprejem. Kot um, del predsedujoče ekipe si bom zelo zagnano prizadeval, da bi dosegli cilje trajnostne rasti, tako da bi spoštovali temeljna načela, ki so osnova našega sodelovanja. Na ta način bi lahko zagotovili tudi zaupanje naših državljanov. Vedno si bom prizadeval za izmenjavo informacij in za dobro sodelovanje in za soočanje z izzivih, s katerimi se soočamo. Italijansko predsedstvo si bo prizadevalo za politične prednostne naloge, ki smo si jih zadali. Prizadevali si bomo za delo na nekaterih političnih dosejih, ki so ključnega pomena, ko gre za mm, rast in zaposlovanje. Torej, delali bomo tudi na področjih, za katere je pristojen ta odbor. In tu, je, tu smo si začrtali kar nekaj prednostih nalog. Prva se nanaša na zaposlovanje mladih, druga na socialne vidike monetarne unije, potem tretja prednostna naloga je boj proti revščini in socialni izkuš, izključenosti, četrta prednostna naloga je socialno gospodarstvo in peta zelena rast. Te prednostne naloge bomo spodbojali v okviru procesa revizije strategije Evropa 2020. Eto, italijansko predsedstvo bo veliko pozornosti namenilo, namenilo temu področju pri vseh svojih dejavnostih. Tudi svet EPSKA v Luksemburgu 16. oktobra se bo ukvarjal s tem. Poleg tega bo to del tudi tripartitnega vrha, ki bo potekal 23. oktobra, prihodnji dan. Naj modra urišem še splošni pristop, ki ga bomo zauzeli. Ta temelji na treh temeljnih pristopih. Prvi pristop so cilji, drugi so instrumenti in tretji je upravljanje. Naj se za trenutek torej ustavim ravno pri upravljanju in naj izpostavim potrebo potem, da je treba tudi v tem kontekstu spregovoriti o evropskem semestru, torej o tem, kako bomo zagotovili, da bo evropski semestr bolje deloval za to, da bi zagotovili izpolnjevanje ciljev Evrope 2020. Mi si bomo prizadevali za iskreno izmenjavo mnen med nami in komisijo, zato da bi lahko spregovorili o nekaterih eh, pobudah, s katerimi bi lahko spodbudili lastništva programov, s katerimi bi lahko zagotovili skupno upravljanje posameznih programov med deležniki. Govora bo tudi o tem, kako bi zagotovili ustrezne pobude. Italijansko predsedstvo pozdravlja vključenost parlamenta v evropski semester in v proces Evropa 2020. Računamo torej na vaš konstruktivn prispevek pri naših razmišljanjih. Poglejmo si pa sedaj nekatere prinosne naloge, ki sem jih navedel vodoma. Najprej zaposlovanje mladih. To je eden izmed glavnih izzivov za Evropo. To bo tudi mm, predmet razprav na tretjem eh, svetu po Parizu in svetu v Italiji. Sredotočali se bomo na politike ustvarjanja delovnih mest in tudi na pomembnost zagotavljanja kakovosti ter finančne vzdržnosti v nevezavi na jamstvo na mlade. Treba se je namreč lotiti tega vprašanja na strukturni ravni Evropi. O tem bo govora tudi na svetu EPSKO od decembra, ki bo prvič eh, organiziran takoj po svetu za izobraževanje in mlade. Pomembnost zaposlovanja mladih pa nas ne sme odvrniti od drugih prednostih narod, naprimer boja proti nezaposlenosti, dolgotrajni brezposelnosti in vprašanjem, ki se nanašajo na ženske na področju zaposlitve. Naslednja prednostna naloga, s katero se bomo ukvarjali, je okrepitev socialne razsležnosti Evropske ekonomske in monetarne unije. Predvidevamo, oziroma prejšnji teden v Milano je potekal neformalni svet, ki se je lotil te razprave z političnega vidika. Govora je bilo o avtomatičnih stabilizatorjih in o vzpostavitvi sistema za subvencioniranje in za zagotavljanje zaposlovanja. Prvič je torej potekalo srečanje na ravni EU med zaposlovalci in socialnimi partnerji. Prvič smo imeli torej možnost, da se sestanjajo vsi deležniki in razmislijo o različnih možnostih ter da ocenijo tudi posledice vzpostavitve tovrstnega mehanizma za stabilnost. Tako so imeli priložnost tudi preceniti učinek na gospodarske politike in na konvergenco med državami članicami. Vemo, da je to zelo pomembno vprašanje. Pri tej točki nam eh, lahko pomaga parlament, zaradi tega, ker ste v preteklih mesecih že vodili razprave na to temo. Omenijo se torej neformalni svet eh, in v navezavi na tega lahko omenimo še nekatere druge elemente, naprimer eh, prednostno nalogo, ki se nanaša na boj proti brezposelnosti in socialni izkušenosti. Strategija Evropa 2020 je bila sprejeta pred štirimi leti in sedaj vidimo, kolikšna je bila razsežnost eh, same krize. Poročila so pokazala oziroma predvidevali smo, da bi zmanjšali stopno brezposelnosti in socialno izključenih oseb za 20 milijonov. To pa je ambiciozen cilj, da pa bi lahko izpolnili te ambiciozne cilje, ki smo si jih zastavili, bi bilo smiselno še enkrat pregledati kazalnike, ki smo jih takrat sprejeli v nezavi na izpolnjevanje ciljev. Kaj ti cilji so bili sprejeti v času, ki je odražal seveda politični kompromis tistega časa. V mestnih letih pa je prišlo do sprememb. Vseeno pa se moramo še naprej boriti proti revščini in treba je zagotoviti, da imamo na voljo primerna urodja, da bi to vrstna prizadevanja vključili tudi v nacionalne politike in upoštevali v nacionalnih proračunih. Torej, družbeno gospodarstvo je točka, ki je nekoliko bolj na obrobju političnih razprav, je pa ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest in za zagotavljanje socialne države. O tem bi lahko govorili z vidika zasebne in javne podpore, ampak v sredini naše razprave je pravzaprav družba. To je zelo pomembno. Veliko oseb je na vsakodnevni ravni vključeno v, v pobude, v prizadevanja na področjih, na katerih države ne delujejo neposredno in eh, ta vidik je zelo pomemben. Treba bi bilo razmisliti o pomembnosti socialnega gospodarstva in posledic, ki jih lahko ima v kontekstu ustvarjanja kakovostnih delovnih mest. Še en dejavnik, ki ga moramo podrobneje preučiti in um, o katerem smo spregovorili na srečanju ministrov za zaposlovanje in okolje v Milanu. To je področje zelena rasti. To je področje, ki ga še nismo popolnoma izkoristili. Celotnega potencijala torej še nismo mogli izkoristiti, tako da je treba pregledati posamezne politike in uh, razmisliti o tem, kako lahko razrešiti težave na tem področju. Upam, da bomo tu lahko zagotovili vašo popolno podporo, kajti delovanje na tem eh, področju, torej zagotavljanje trajnostne in zelene rasti, je zelo težavno. Sedaj naj predstavim še trenutno situacijo in kakšni so naše obetje glede predstavljenih zakonodajnih aktov. Najprej je tu predstavitev um, sklepa, ki se nanaša na boj proti delu na črno. To je področje, na katerem je treba dejansko ukrepati. To področje zahteva veliko dela. Delo na črno ima zelo negativen vpliv na delovne pogoje posameznikov in negativen vpliv na konkurenčnost. Prihaja do socialnega dumpinga in do negativnih posledic za nacionalne proračune. Predlog, ki ga je sprejela komisija 9. maja, je bil, da bi vzpostavili evropsko platformo za to, da bi ukrepili sodelovanje držav članic na ravne Evropske unije, tako da bi se bolje borili proti temu nekoliko zaskrbljujočemu pojavu gre za to, da bi združili vse možne deležnike in uh, vse pristojne organe ter tudi delavce in zaposlovalce, tako da bi zagotovili izmenjavo informacij in dobrih praks. Tako bi imeli na voljo več informacij o dobrih nacionalnih orodjih in orodjih za komunikacijo, ki bi nam pomagala najti pot naprej, naprimer, kako bi lahko bolje oblikovali mm, kampanje za osvečanje. Sam sem zelo pozitiven glede sprejetja tovršnega prizadevanja do oktobra. Vem, da gre tu sicer za težavno področje, v državah članicah um, veljajo različni zakoni in so uveljavljeni različni sistemi, tudi situacija med državami članicami se razlikujemo razlikujejo. Ampak kljub temu naj povdarim, da si želimo dokumenta, ki bi predvedeval obvezno sodelovanje strani vseh držav članic in možnost, da posamezna država članica zagotovi prispevek na področjih, na katerih je bolj pristojna in usposobljena, torej na področjih, za katerih e, da deluje torej na področjih, na katerih meni, da bi na nacionalni ravni zagotovila največjo korist. Menim, da bi bilo dobro čim hitreje začeti delati na tem doseju, ga hitro pregledati in zagotoviti napredek na tem tako področ, pomembnem področju. Še en pomemben predlog, eh, zakonodajni predlog, ki je pred nami, je EURES, predlog, ki se nanaša na Evropsko mrežo za zaposlovanje. S tem bi lahko spodbujali mobilnost delavcev Evropski uniji. Zelo smo navezani na ta predlog in tudi v Milanu smo namenili celoten dogodek predstaviti Eurasa. Eur, portar Euras si res prizadeva pri boju proti brezposelnosti, sploh kar se tiče brezposelnosti. Mladih. Mladi so namreč zelo mobilni in treba je zagotoviti, da jim bo na voljo vsa podpora in vsa orodja, ki jih potrebujejo. Zato da bi jih lahko podprli v njihovem poklicnem in tudi zasebnem življenju. V času grškega predsedovanja je bil ta predlog oblikovan in sami bomo delo nadaljevali. Poskušali bomo doseči oziroma poskušali si bomo prizadevati, da bi dosegli dogovor glede tega dosjeja. S tem pa so povezana številna vprašanja, ki zahtevajo kar nekaj dela. Vsekakor pa obstaja strinjanje glede samih ciljev doseja in morebitnih eh, koristi tega portala sploh za mlade. Upam, da bomo tudi v primeru tega doseja lahko vodili konstruktiven eh, dialog v tem odboru, potem, ko bo imenoval poročevalec. In na koncu naj omenim še predlog, ki se nanaša na pomorščake. Osrednja ideja tega predloga je nadzor nad vsemi, ki delajo na tem področju. V svetu je bil glede tega predloga že dosežen sporazum. Zamisel pa je, da bi razmislili oziroma pregledali negativne posledice na nacionalni in globalni ravni. Tako da se bo treba res potruditi, da bi se poglodili v sam predlog in vsame pomisleke povezane z njim. Upam, da bo odbor tudi čim hitreje začel delati na tem doseju in nas podporil pri naših prizadevanjih. Prizadevali se bomo, da bi torej že v času našega predsedovanja dosegli tudi dogovor v svetu. Predn zaključim, naj se predsedcu zahvalim in naj odboru zaželim veliko produktivnega dela. Vem, da se je Evropa znašla v težavnem času in uh, naj povem, da si skupaj prizadevamo najti odgovore in rešitve. Vsak po svoje, ampak vsi smo vsekakor predani temu, da bi se izzivov lotili skupaj. Hvala. Hvala lepa, minister, za vaše besede. Mislim, da ste predstavili dovolj zamisli za izčrpno razpravo. Koliko se vas je javilo k besedi? Dva in dvajset, vključujoč koordinatorji. Dva in dvajset v eni uri, to je predvsej zahtevno, do 16.30 imamo to razpravo. Mislim, da nam to ne bo zadoščalo, zato bi za sistem dela predlagal naslednji postopek. Najprej v prvem kroku bodo dobili besedo koordinatorji političnih skupin po velikosti. Prosim, da se držite dveh minut. Izkušeni poslanci Evropskega parlamenta s tem sploh ne bodo imeli težav, kot sam tudi vem. V drugem krogu pa boste potem še ostali, ki ste že na seznamu. Andreas si je vse zabeležil. Predlagam pa, da zaključimo seznam govornikov, zato da nam ne bo na koncu zmanjkalo časa, razen, če bo še kdo tik pred zdajci želel besedo. To še potem lahko damo na seznam, drugače pa je zaključen. Tako, sedaj začenjajo koordinatorji. Najprej kolega Becker, zastopa pa Davida Kazo, ki ga ni v dvorani. Prosim. Hvala lepa, predsednik, gospod minister. Kar se da, kratek bom, pozdravljam težišča italijanskega predsedstva. To, kar smo slišali od italijanskega ministra, je zelo dobro. Osredotoča se na brezposobnost, da res to je naša prva prednostna naloga. In seveda je to povezano potem še z dvema točkama, ki sta tudi imenovani v petih prednostnih nalogah, socialna, socialni trg. In naj spomnim na pobudo socialno podjetništvo, kjer seveda je zelo veliko potencijala in ki lahko to še izkoristimo in to je potrebno upoštevati. Prav tako pa je boj proti revščini in socialni izključenosti tudi prednostna naloga številka ena. Kar se tiče upravljanja, pozdravljam prevrednotene na višjo raven evropskega semestra. Mislim, da imamo tukaj možnost za iskanje dobrih rešitev. Delo na črno, tukaj lahko seveda vse skupaj vodi kot ločni preventivi in bojo proti temu delu na črnu. To pozdravljam. Rad pa bi tudi izpostavil, da je potrebno spostaviti tudi faktor izobraževanja. Dvojni način izobraževanja ali morda kakšen podoben model, to so tisti, ki bi naj bili nam za vzor, tudi vključevanje socialnih partnerov in ne na zadnje, tudi EURES mora biti visoko na listi prednostnih nalog. Le tako mislim, da bomo lahko dosegli to, kar smo si zastavili. Naš odbor pa bo po mnenju moje politične skupine podprl te prednostne naloge italijanskega predsedstva. Hvala lepa. Hvala lepa. Becker. Točno dve minuti, sedaj pa Juta Steinruck. Ja, Hvala lepa, gospod minister. Še prav posebno veseli, da sem se vaše ponudbe sodelovanja z našim odborom in parlamentom. Veste, da se parlament zelo veseli, če se svet z nami pogovarja na enako vredni ravni. To sem tudi razumela tako. Pozdravljam prednostne naloge italijanskega predsedstva. Še prav posebno se mi zdi dobro, da ste razpravo o makroekonomskih stabilizatorjih želeli pospešiti. Mislim, da Evropa potrebuje instrument za krizne čase, potrebujemo solidarnost. Kako se bo to imenovalo na koncu, kako se bo ta instrument imenoval na koncu, je drugorazrednega pomena. Vendar pa pomembno je, da želite to razpravo spodbuditi. To je pomembno za vse v Evropi. Boj proti brezposobnosti med mladimi. Tudi tukaj se mi zdi, da moramo kar se da hitro uresničiti to, kar imamo že zapisano v zakonodaji v Evropi. Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju v Strasburu se o tem pogovarjali, tudi o naših zahtevah kot parlamenta. Omenili ste mobilnost. Pozdravljam vse, kar je prostovoljna mobilnost, vendar pa tudi tukaj želim izpostaviti nekaj, da mobilnost sama brezposobnosti med mladimi ne bo razrešila. Tukaj potrebujemo več, potrebujemo, tako kot ste tudi že sami dejali, naložbe v gospodarstvo in dobra delovna mesta. Socialna dimenzija monetarne in ekonomske unije. Tukaj potrebujemo socialni napredek, tudi socialne pravice, ki ne smejo biti drugorazredne ekonomskim pravicam. Tukaj moramo spodbujati vse ukrepe, se boriti tudi proti socialnemu dumpingu. Ne gre samo za analizo trga delovne sile v Evropi, gre tudi za to, da bi imeli obvezujoče cilje in bi tudi v evropskem semestru preverili, koliko smo napredovali. Kar se pomoščakov tiče, Tukaj bi rada dejala, konkurenčnost ne more biti edino merilo. Mislim, da bomo mi tukaj v odboru Empel skupaj z vami kot ministrom za delo oceniti razmere delojemalcev in delodajalcev in začeti nekoliko više. Upam, da boste dosegli kar se da veliko časa vašega predsedovanja govori se tudi o platformi za boj proti delovno črno. Mislim, da se bomo o tem kmalo tudi pogovarjali. Nujno moramo zagotoviti, da bo platforma zagotavljala skupni nadzor in nadaljne usposabljanje. In potem moja vprašanje, ali se vam zdi, da je zagotovljeno, da ne bomo imeli 28 nacionalnih egoizmov, temveč da bomo sledili evropskemu boju eh, proti delu na črno. Druga live jut. To je bilo pa predvsej dlje kot dve minuti, draga Juta. Sedaj pa EKR McIntyre. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, minister, za to, da ste tukaj z nami in da ste nam predstavili vaše pobude in misli. Še prav posebno, kar se tiče zaposlovanja in rasti. Mislim, da boste imeli zelo polne mesece trdega dela ko slišim, kaj boste skušali doseči. Presposobnost med mladimi. To je tema, ki je še prav posebno pomembna za našo par in o tem vaš čas govorim, govorimo. Imeli smo tudi že resolucijo, ki smo jo sprejeli prejšnji teden v Strasburu. Zato, da bi ustvarili več zaposlovanja med mladimi, moramo ustvariti okolje, kjer bodo podjetja lahko rasla in ustvarjala delovno mesta evropski ministri, evropski parlament ne morejo ustvarjati delovnih mest, lahko pa ustvarjamo pravo vzdušje in okolje, kjer se ustvarjajo delovna mesta. MSPI, 85 odstotkov prihaja, novih delovnih mest prihaja iz MSP-jev, so še prav posebno pomembni, zato me zanima, kako bi lahko pomagali MSP-jem nazaj k rasti in ustvarjanju delovnih mest. Drugo področje, da ni pravih veščin v Evropi, imamo podjetja in z družbe, ki potrebujejo prave veščine. In potem imamo mlade, ki teh veščin nimajo. Torej, razkorak je velik in to ustvarja zelo veliko praznih delovnih mest, ki nimajo usposobljene delovne sile. Zanima me, kaj bi lahko povedali o tem. Pozdravljam za misel, da bi se izmenjavali najboljše prakse. To je tudi v vašem dokumentu. Kar se tiče zaposlovanja, se mi zdi, da je tukaj ločnica sever-jug. Res je, ne moremo vsega reševati po enem modelu, samo zato, ker nekaj deluje v Združenem kraljestvu, seveda ni nujno, da bo to delovalo tudi v Italiji. Vendar pa rada bi, da si bolj podrobno ogledamo področja, kjer pa bi lahko sodelovali, kjer bi politike in prakse bile lahko na boljši način izmenjevane. In potem še nekaj, da bi spet vračali delovna mesta nazaj v Evropsko unijo. Vidimo, da to deluje, veliko je že takih uspešnih primerov. Zanima pa me, kako bi lahko ta trend še pospešili. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Alde Harkin. Hvala lepa. Hvala lepa, minister, da ste se vzeli čas in prišli k nam. Najprej naj povem, da vas bo moja skupina podprla, kar se prednostnih nalog tiče, imam pa nekaj vprašanj. Govorili ste o Evropskem semestru in o potrebi potem, da ukrepimo lastništvo le tega. To je nekaj, za kar se zauzema tudi Evropski parlament. Rada bi slišala vaše mnenje, o tem, kako bi parlament lahko odigral pomembnejšo vlogo pri tem. Mislim, da bi tako temu procesu dali demokratično legitimiteto in to je nujno potrebno. Govorili ste o brezposobnosti med mladimi in potem ste govorili tudi o makroekonomskih politikah. Nam lahko date, dati kakšno zamisel, o čem govorite, natančno. In govorite tudi o kakovosti in finančni stabilnosti jamstva za mlade. Mislim, da lahko spremljamo dejstvo, da je napredek neenakomeren po državah članicah. Kar se tiče vprašanja virov, ali je to tudi pomeno vprašanje za države članice in če da, kaj je potrebno postoriti. Potem socialna dimenzija EMU-ja in stabilizatori, da to je zelo kontroverzno vprašanje, o tem smo se veliko krat pogovarjali, vsaj nekajkrat še v prejšnjem odboru, prejšnjega parlamenta ali smo že dosegli kaj napredka na tem področju in potem socialna ekonomija. Dejali ste, da je to nekoliko stransko vprašanje. Govorili pa ste o vzvodenju, o stvarjenju delovnih mest in stvarjenju rasti, ki ga to lahko ima. In zanima me, ali boste predlagali kakšne konkretne ukrepe na tem področju, da bi dali socialno ekonomijo više na dnevni red, ker mislim, da je to zelo pomembno. Mislim, da sem se držala tudi dveh minut. Hvala. Hvala lepa, da. Še nekoliko manj je bilo. Sedaj pa Goja NGL, Ronja Kari, ne vidim je. Patrik tega ne bo prevzel bo prišla na vrsto kasneje. Zeleni Efa Lambert. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi italijanskemu predsedstvu za predstavitev. Veliko stvari lahko pozdravimo. Socialno gospodarstvo, to, kar ste govorili o vlogi socialne dimenzije v evropskem semestru. Še nekaj stvari o dimenziji boja proti revščini, o kateri ste govorili. In ali boste to razširili, ne da bi samo dvigovali prihode kot spodaj na zgor, temveč da bi zmanjševali neenakost med bogatimi in revnimi na splošno. Ali bo to vplivalo na priporočila glede indikatorjev, ki jih boste podali podlagi ocen držav članic. In potem, tam, kjer je končana Marjan, lastništvo, prevzemanje odgovornosti, v procesu evropskega semestra ni bilo prisotni dovolj organizacij civilne družbe. In mislim, da bo tukaj potrebno še nekaj postoriti, to se bo potrebno bolj podrobno ogledati. In potem tudi, kar se tiče neenakosti, vem, da italijansko predsedstvo govori o tem, da bi naj skušalo direktivo proti diskrim, ob, ob, boju proti diskriminaciji tudi vključiti v zakonodajni program. In potem končno, seveda z vidika moje skupine, je pomemben vidik razvoja. Ali se pogovarjate z ministri za gospodarstvo o naložbah v ta sektor? Govorili ste tudi o veščinah, to je seveda zelo pomemben sektor, vendar pa lahko imamo veliko zelo dobro sposobljenih ljudi, potem pa ne bo delovnih mest, ker se sektor ne razvija. To pa ni pozitivno, ne? Hvala lepa. EFTT, EGEA. Buonasera, ministro Poletti, davanti a. Dobar dan, minister Poletti, tukaj sem. Rada bi opozorila na to, da ste govorili tudi o socialni mobilnosti. V Italiji veliko krat sedaj že govorimo o prekarnih delovnih mestih negotovih delovnih mestih ni pravega socialnega omrežja, ki bi ljudi podpirala. Vendar pa žal je mobilnost v Italiji za veliko delavcev samo dožnost. Pogosto morajo zapustiti svoje mesto ali spremati odločitve, ki jih ne sprejmajo radi, ki pa jih morajo sprejeti, kajti vedno več je negotovosti, kar se delovnih mest tiče in državljani imajo zato vedno manj možnosti investirati v svojo prihodnost. Če nisem zakonsko zavarovana in imam prekerno delovno mesto, pa želim dobiti posilo, potem seveda imam težave najpomembnejši ekonomisti. Globalno gledano pa so seveda tudi že jasno povedali, da se velika večina bogatstva nahaja v rokah peščice ljudi. Ti izkoriščajo druge in postajajo vedno bogatejši. Zato bi rada vedela, ali ne bi morda bilo smiselno izkoristiti socialne mreže za vzpostavitev širšega evropskega sistema, kajti bolj enako merno moramo razdeljevati bogatstvo med državljane. So, schön, da... Hvala lepa. Tako, to so bili koordinatorji, samo še ravnjakari ni prišla na vrsto. Mislim, da jo bomo lahko urinili potem še kasneje. Tako, sedaj bomo čas omenili na minuto in pol po koordinatorjih. To se mi zdi nepošteno. Kaj ti zelo dobro ste se držali dveh minut. Dobro, nekaj je bilo težav. Bi pa sedaj raje stal pri dveh minutah. Če ste lahko nekoliko krajši, bi bilo dobro. Prvi kolega Bach. Ja, Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, minister, za vaše vodne besede. Imate zelo ambiciozen program in želim vam veliko uspeha. Kratek bom, tako da bi prihranil nekaj časa. Dve konkretni vprašanji imam. Prvič, omenili ste pobudo nezakonitega dela kot zelo pomembno in mislim, da je nadaljena težava tudi socialni dumping po Evropi čeprav posebno področju prometa, pa ne samo tu, tudi drugje, v gradbeništvu, pri storitvah čiščenja in tako dalje, da se soočamo s tem. Ali imate kakšno pobudo, ali v ministerskem krogu razpravljate o tej temi in če je potrebno, se boste tudi borili proti temu. In potem govorili ste o boju proti revščini, in na to temo bi vas rad podprl. Čestitam vam, da ste se tega lotili. Imam pa prošnjo za vas, še prav posebno so eh, izpostavljeni pri tem brezdomci in mislim, da se o tem premalo govori. Tudi tukaj bi nujno potrebovali pobudo, ki bi jim pomagala. Komisija nas eh, redno to laži, da je to pristojnosti držav članic. Prosil bi vas, da tudi tukaj začnete ukrepati. Hvala lepa. Jec. Hvala lepa. Sedaj pa Gentile. Buongiorno, presidente, ben ritrovati. Dobar dan, predsednik. Dobar dan, minister Poleti. Z velikim zanimanjem sem spremljala vašo predstavitev in pravzaprav se strinjam z vsem, kar ste povedali. Morda bi dodala še kakšen element. Morda bi lahko poštevali še kakšno temo pri našem delu, kakšno temo, ki je tudi še pomembna. Najprej, kar se tiče delovna mesta, zagotavljati delovna mesta za ženske, potem uravnavanje poklicnega in družinskega življenja, aktivna politika, kjer se osredotočamo na pravice žensk, da lahko združuje poklicno in družinsko življenje. Potem pa je seveda še nekaj zelo pomembno. Preveč ljudi ostajajo odrezanih od trga delovne sile. S temi temami se moramo dejavno soočiti. Naprimer, kako bomo konkretno izvajali jamstvo za mlade. Mislim, da lahko tu izhajamo tudi iz izkušenj, ki smo jih, si jih nabrali tudi v moji regiji. Istočasno pa se moramo spomniti še na druge zadeve. Naprimer, moramo pomisliti tudi na tiste, ki so porinjeni na rob in potem seveda moramo govoriti tudi o delu na črno. Gospod minister, pri našem delu se moramo osredotočati tudi na takšne predloge, ki so usklajeni z drugimi odbori, naprimer priseljevanje. Tukaj mislim na dramatične razmere, ki jih doživljamo, še prav posebno na jugu Italije v tem trenutku. Tudi tukaj moramo se lotiti boja proti revščini na bolj celovit način in se lotiti boja proti najhujši revščini. Resnično, vsi predpogoji so izpolnjeni, da nekaj dosežemo in da tudi izkoristimo številne izkušnje, ki jih imamo. Hkrati pa pozdravljam, da ste pripravljeni se odločno lotiti velikih tem, ki so pred nami. Želim vam uspešno predsedovanje. Eh, ähm, Hvala lepa. Prav ste povedali, prednost naloga številka ena je boj proti brezposobnosti med mladimi in kako najti delovno mesto za mlade. torej spostavili smo to jamstvo za mlade, da pa vedeli smo, da bo ta besedica jamstvo težavna, to je zelo ambiciozno, da pa mm, ni to pravno veljavno dejstvo, to jamstvo. Ne? Vsekakor pa je potrebno nekaj storiti. Gre pa potem za to, kako bomo se skupaj izvajali. Sredstva, ki smo jih imeli, za nekateri niso bila dovolj, vendar pa to je to, kar imamo. Kako pa lahko dosežemo boljše rezultate, da bi teh 6 milijard, ki jih imamo, tudi ustrezno uporabili. Izkušnje so take, da nekatere države članice sploh še niso dobile sredstev. Institucije morajo pač zelo veliko predlogov podati in utemeljevati, zakaj si želijo sredstva. To je spet birokracija. In mladi ne morejo torej čakati, da bodo različne ustanove posredovali vse predloge. To se mi zdi neozdržno. Zgoditi se mora več. Kaj lahko storite vi in kaj boste storili? običajno počakam na odgovore za vprašanje, ki sem jih zastavil, vendar pa sedaj moram oditi na sestanek drugega odbora. Bo pa moja ekipa ostala tukaj in mi sporočila, kaj ste odgovorili. Hvala lepa. Hvala lepa, Tomas. Sedaj pa Brando Benefici. Benefej, entschuldigung. Benefej, se upravičujem. Vedno ne znam prav izgovarjati nekaterih imen. Hvala lepa, predsednik, gospod minister. Zelo sem vesel, da lahko danes pregovorim tukaj kot novi poslanec v Evropskem parlamentu in tudi v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Na zadnjem plenarnem zasedanju je gospod Juncker jasno povedal, da je potrebno vključiti novo komisijo v boj proti brezposelnosti čeprav posebno v boj proti brezposobnosti med mladimi. Sprejeli smo tudi resolucijo kot Evropski parlament na to temo. Osredotočala se je na nekatera pomembna vprašanja. Kar se tiče diskriminacije, ki resnično obstaja na račun mladih po vsej Evropi, pa moram reči, da je tukaj slika precej raznolika. Prav tako pa moramo razširiti mobilnost v Evropi na mlade in moramo dokončati enotni trg. Osredotočati se moramo na to, kar počnejo nekatere vlade. Zadale so si zaveze, tudi italijanska, da bodo odstranile nekatere kvote, kot je kvota za finančno sofinanciranje in druge ukrepe, da bomo lahko sprostili vire, ki bodo ključnega pomena za to, da dopolnimo vire, ki jih že imamo na razpolago za povečevanje zaposlovanja. Potem še dve vprašanje. Navzujem se na to, kar je že bilo rečeno. Ali bi lahko slišali kaj več konkretnega, kaj bolj konkretnega o EURES? Slišali smo že nekaj o tem vendar pa potem bi radi slišali še kaj več o zaposlovalnih storitvah. To je ključna tema v nekaterih državah članicah. Tudi tukaj je učinkovitost različnih sistemov zelo raznolika. Rad bi vedel, kakšno je trenutno stanje. V resoluciji smo tudi mi kot italijanski poslanci vseh političnih skupin vedno znova izpostavljali temo samodejnih stabilizatorjev. To je vedno znova pomembna tema, tudi za italijansko predsedstvo. Vsem držite se dveh minut. Lopez Fontani. Gracias, señor presidente. In muchas gracias, señor. Najlepša hvala. In hvala tudi vam, gospod minister, ker ste si vzeli čas, da pridete k nam danes vsi se zavedamo, da gre tukaj za pomembne zadeve in čeprav je to prvi naš to vrsti sestanek, eh, mislim, da moramo tvorno pristopiti k tem temam. Eh, vem, da gre za rese zadeve in želim vsem ministrom za delo veliko uspeha pri njihovem delu, se, se s, tem isti, s temi istimi vprašanji soočajo številne države članice. No, v, v zvezi z evropskim semestrom, profesorom sem hotela nekaj povedati. V tem istem odboru smo govorili o teh zadevah in upam, da bomo vse v tem slicu uspeli doseči eh, dogovor o vseh eh, še odprtih vprašanjih. Rada bi videla, da bi bilo več dialoga tudi med parlamentom in svetom. In sedaj, če pogledamo tudi ta eh, pogled na že upravljene zadeve, eh, glede na cilje, ki smo si zastavili do leta 2020, mislim, da bi bil že skrajni čas, da si priznamo, da bi morali biti manj ambiciozni in resnejši pri uresničevanju ciljev, zato pa potrebujemo boljše sodelovanje med različnimi službami, ki delujejo na področju zaposlovanja. Svet je izdal tudi sporočilo eh, v zvezi s tem in tudi v zvezi z vzpostavitvijo mreže za boljše sodelovanje med različnimi službami javne uprave na tem področju. Še zlasti pa je pri tem pereče vprašanje, brezposelnosti mladi, govorite o več prizadevanjih in o tem, da je zato treba imeti več denarja, ampak vprašajmo se, odkot bo vendar prišel ta denar, če imamo vendar proračunska sredstva omejena ali že govorimo o sredstvih za leto 2016. No, ampak naj zaključim, ker najbrž že presegam svoj čas. Treba je govoriti o nerazlikovanju in zvezi s tem tudi o romski skupnosti. Imeli smo že nekaj konkretnih predlogov za njih in upam, da vam bo kar tega uspelo. Veliko sreče. Ulf Skok. Hvala, gospod Poleti, ker ste prišli k nam. Žal, nimam tolmačenja o švečini, niti iz švečine, zato se bom po najboljši moči potrudila, da bom ustrezno oblikovala vprašanje v angleščini. Moram reči, da gre za zelo ambiciozen in dober program, ki ga je predstavilo italijansko. Eh, predsedstvo, vse pomene teme ste dali na dnevni red in eh, moram reči, da je zelo pomembno, da ne pozabimo na določena vprašanja, ki se eh, navezujejo na ponovni prerod skrajnežav po vsej Evropi in to je veliko krat povezano s tem, da nekateri ljudje ne morejo dobiti poštenega dela in da marsikateri delodajalec tudi izkorišča to veliko negotovost in s tem še umetno dodatno znižuje plače in s tem še pritiska na ljudi, ki se ne počutijo več varno nikjer, niti ne na delovnem mestu. In to je ravno dalo zagon skrajnežem, kar je zelo resno in nevarno vprašanje v evropskem kontekstu. Potem glede evropske socialne razsežnosti, eh, glede makroekonomskih vidikov tega vprašanja, strinjam se z vami, da je treba uporabiti določene makroekonomske ukrepe, ampak zadev se je treba lotiti konkretno. Ljudem je treba plačati dostojne plače za dostojno delo v dostojnih delovnih pogojih. Hvala lepa. Danuta. Hvala lepa. Jaz bom vjetska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 Med svoje prednostne naloge vrstilo številna zelo pomembna odprta vprašanja, ki smo jih tudi mi že izpostavili pri tem odboru. Seveda je eno od najpomembnejših vprašanj tudi visoka brezposelnost med mladimi. Res pa je, da je bilo nekaj že storjenega. Dva milijona delovnih mest je bilo na, novih, na novo odprtih v zadnjem obdobju, vendar to je še vedno prevelik razkorak med številom brezposelnih, usposobljenih mladih ljudi in številom razpoložljivih delovnih mest. Naj se navežem na to, kar je povedal tudi Tomas Mann, da moramo biti odlični in odločni v našem ukrepanju. Zelo sem zadovoljna, da je ena od vaših prednostnih nalog tudi podpora socialnim naložbam v Evropi, da bi se izboljšala enakost in tudi trajnost socialnih modelov v Evropi. V zvezi s tem sem tudi oblikovala poročilo, s tem tudi pozivamo države članice naj poskrbijo ne le za model socialne države, temveč tudi države, ki bo omogočila svojim državljanom, da bodo aktivnejši na trgu dela. Mislim, da bo lahko veliko v zvezi s tem storilo tudi predsedstvo, še zlasti na področju evropskega socialnega modela. Moramo pa poskrbeti tudi za pravice zaposlenih. Zanima me vaše mnenje. Kakšno je vaše mnenje o tem, eh, da se lahko evropska platforma učinkovito spopadla z delom na črno in brezpravnim zaposlovanjem? če bo italijansko besedstvo stalo en sam korak v smeri prednostnih nalog, ki ste jih našteli, bo uspeh že zelo velik. Bolje, so ljudje en velik korak kot tisoč majhnih včasih. You, uh, um... Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospod minister, ker ste prišli k nam. V osredje svojega programa. V samo srči, ko ste postavili vprašanje brezposobnosti mladih. Na strani 44 v angliški različici eh, vašega programa beremo, da se nameravate aktivno lotiti ukrepov o pretirani prekarnosti. Zanima me, kaj to v resnici pomeni, rad bi slišal vaš komentar. Ali menite, da obstaja nevarnost, da se bomo uh, lotili zadev le z makroekonomske plati, da bomo razmišljali o številu uh, novih zaposlitev za mlade na mesto o kakovosti zaposlovanja. Sam uh, namreč sem se pogovarjal z mladimi in poslušal o primeru tistih, ki delajo dejansko ure in ure, več kot 20. Uh, ur na dan, na primer pri McDonald'su in na podobnih delovnih mestih, mislim, da naš cilj ni v tem, da bi jih vse zaposlili na kakršnih koli delovnih mestih. Več kot milijon mladih je zaposlenih na podlagi zelo eh, blago rečeno čudnih pogodb, ki jim ne jamčijo osnovnih pravic in mislim, da bi se morali bolj osredotočiti na kakovost dela in delovnih pogojev in zaposlitve, da se moramo zadev lotiti bolj specifično in zanima me, ali lahko italijansko predsedstvo konkretno kaj eh, stori v zvezi s tem, ker mislim, da ravno najmladi najbolj trpijo zaradi eh, prekarnosti na trgu dela. Hvala lepa, gremo naprej. Mikrofon. Mikrofon, bitte. Mikrofon, prosimo. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Minister. Herr Politik. Hvala lepa. Gospod Politi, je cilj italijanskega predsedovanja imeti otrokom prijazno Evropo? Ali menite, da bi potrebovali platformo za družino, in bi se potem tako lahko učili najboljših praks iz različnih držav članic in to ustrezno uredili na evropski ravni in da vse gre napredek, kajti pri brezposobnosti med mladimi mislim, da moramo začeti že prej, konec koncev, bi morali pri vseh zaposlitvenih pobudah imeti boljšo politiko za družino in bi morali potem razglasiti tudi Evropsko leto za otroke. To bi se mi zdelo trajnostno in usmerjeno v prihodnost. Tukaj se mi zdi, da bi Italija lahko odigrala pionirsko vlogo. Veliko uspeha pri tem. Sedaj pa Ulrike Trebezius. Minister. Spoštovani minister Politi, najprej hvala lepa za to, da ste nam predstavili danes svoj program. Ko govorite o brezposobnosti med mladimi v Evropi, vam dam prav. Ena najpomembnejših točk bo investirati v nadaljne usposabljanje in v izobrazbo na splošno. Rada pa bi vedela, kaj točno menite, kaj bi Evropski parlament lahko storil, da bi k temu prispeval, da bi znižal brezposobnost med mladimi v Evropi, še prav posebno, če gledamo na razloke, razloge za brezposobnost med mladimi. In če si ogledamo, kako je vse skupaj potekalo v časih krize. Istočasno pa moramo tudi potem MSP-je, ki ustvarjajo v prvi vrsti delovno mesta, seveda tudi za mlade, podpreti. Ne smemo uvirati MSP-jev zaradi preveliko upravnih bremen. Rada bi vedela, kaj bi v prihodnje lahko še postorili, zato da bi zmanjšali to breme. Še ena točka, ki se mi zdi pomembna, je, da ste upozorili na to, da ste v prvih pogajanjih v Milanu govorili tudi o tem, da bi naj imeli nekakšen skupni socialni sistem, socialno mreže sistemov vseh držav. Rada bi vedela, kaj bi naj to bilo. Hvala lepa. Dankeschön. Nun hat Richard Howitt das Wort. Richard Howitt. Thank you very much, uh, President. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod minister, zanima me, uh, kaj boste storili konkretno sodelovanju z ministrstvi, ki so odgovorna za to področje. Govorite o tem, da hočete izpeljati konkretne ukrepe, zanima me, kako si to predstavljate. Prav tako me zanima eh, tudi vaše mnenje o direktivi. In Katere predloge mislite do konca speljati v času vašega predsedovanja, kateri dokumenti pričakujete, da bodo res eh, sprejeti? Zanima me, kako se bomo lotili teh zadev tudi eh, na mednarodni ravni, kako se boste uh, lotili eh, sodelovanja z mednarodnimi forumi na tem področju. Eh, imate tudi zastavljen akcijski načrt in eh, zanima, kako se to navezuje s poročilom komisije in kako nameravate sodelovati z državami članicami, ki so bile tudi pozvane k temu, da oblikujejo svoje posamične akcijske načrte. Danke sehr. Nun hat Mera Bizzotto das Wort. Lepa, sedaj pa Bizzotto. Benvenuto, ministro. Dobrodošli, gospod minister, dobrodošli v Evropski parlament, ker veliko govorimo o delu, vendar ni videti, da bi dejansko veliko delali na tem. In uh, zato bi v zvezi s tem omenila dve pereči vprašanji. Uh, Evropsko unijo tvori 28 držav članic z 28 različnimi sistemi, režimi, ureditvami trga dela in tudi z različno razvitim trgom dela. Zaradi tega ne moremo govoriti o enotnem trgu v Evropski uniji, če imamo tako različne pogoje, iz katerih izhajamo, vsak na svojem koncu. Torej, kaj boste vi storili, vas sprašujem, da bi harmonizirali te pogoje dela? Sicer bodo vedno ene države capljale, Za drugim je nekatere bodo bolj bogate, druge bolj revne in s tem v skladu bodo tudi pogoji na trgu dela. In če govorimo o 25 milijonih brezposelnih v Evropi, od tega zelo veliko eh, mladih, zato bi rad, rada, da pokličete gospoda ministra Alfana in da rečete, da ne potrebujemo več priseljencev, dovolj imamo brezposelnih v Evropi, zakaj bi uvažali še druge, če ne moremo obljubiti, da se bodo zaposlili. In ne vem, ali pa se morda pristaš gospoda Junkerja, ki je rekel, da bo Evropa v kratke, v bližnji prihodnosti sprijela kar 50 milijonov preseljencev. Hvala lepa. Hvala tudi vam, Jorgi Pjerinski. Hvala lepa gospod eh, minister, v petih nalogah, ki si jih je v program zapisalo italijansko predsedstvo, piše, da se gospodarska kriza kaže tudi na način, ki od eh, strukturnih posegov zahteva tudi nujne spremljajoče ukrepe kohezijske politike le tako bomo lahko kaj dejansko storili in zato moramo samo srčiko naših razprav postaviti vprašanja kohezijske politike, uveljavljati socialno razsežnost. In vseh vprašanj, ki smo jih slišali doslej, je jasno vidno, da imamo zelo velik razpon zelo nujnih problemov, ki terejo nujne rešitve. V tem parlamentu se soočamo eh, z izzivom, da bo moral ravno naš odbor biti največji in najpogumnejši. Zanima me, ali imate kak predlog, kako naj se mi spopademo s temi vprašanji. Hvala lepa, Kristine Murva je na vrsti. Najlepša hvala, gospod minister, kot Eh, poslanka iz Mačarske bi vam rada zastavila vprašanje v zvezi s prednostnimi nalogami italijanskega predsedstva, ki se nanašajo predvsem na države članice, eh, ki jih eh, nekateri uvrščajo med drugorazredne. No, pri nas je tudi zelo pereče vprašanje brezposobnosti mladih. In eh, zaradi tega se dogaja, da morajo številni naši mladi ljudje odhajati drugam v iskanju zaposlitve in tu gre za neke vrste eh, gospodarsko migracijo. In to pomeni, da bodo mladi ljudje, ki se odselijo v iskanju zaposlitve, ostali v teh državah, si tam najbrž uh, ustvarili družino, pognali korenine. Kaj vi mislite o tem pojavu? Uh, Sama sem sicer nova tukaj, ampak eh, slišala sem, da je doslej bilo to uh, za člani tega odbora nekaj posebno normalnega. Meni se pa ne zdi tako, uh, ker s tem je konkretno povezana tudi revščina. Ali morda veste, da uh, na mačarskem. Uh, številna zelo težka fizična dela ljudje upravljajo več kot 8 ur na dan in zato prejmejo plačo, ki je celo nižja od 200 evrov na mesec. Tako da mislim, da bi bilo treba spregovoriti tudi o tem, da gre za ista evropska podjetja, ki dela po vsej Evropi, vendar na enem koncu Evrope delavcem v boljših pogojih plačujejo pet ali šestkrat več kot drugim na drugem koncu Evrope, ki jih dodatno izkoriščajo. Ali se to vam zdi normalno? Ali se vam ne zdi, da bi morali vzpostaviti neko splošno raven pravic? tako da ne bodo delavci na različnih koncih Evrope plačani tako različno. In potem še eno vprašanje. Namreč sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o prosti menjavi. Zanima me, kako bo to prizadelo majhna in srednja podjetja in delavce. Res bi rada, da se o tem pogovorimo, konkretno je tudi v tem odboru in eh, da ne gre tukaj le za vprašanja, o katerih ne razpravljajo samo eh, tisti, ki so v institucijah Evropske unije, temveč je treba povabiti konkretno predstavnike malih in srednjih podjetij ter delovcev, da si čemo, kaj oni menijo o tem. Hvala lepa, Silvijo Kosta. Good. Dann haben wir Lampros von Tunis. Njega, torej na vrsti Lampros Fortunis. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi vam, gospod minister. Tukaj gre za vprašanje zaposlovanja, ne samo za finančno vprašanje, ki se nam tako zdijo tako pomembna, ne gre niti za utaje davkov, ampak tukaj gre dejansko za vprašanje zaposlovanja in tudi zaposlovanja priseljencev, ki pogosto zaposlujejo na črno, tu je potem tudi vprašanje eh, higijenskih in drugih pogojev dela, še zlasti, če so ti zaposleni v proizvodni hrane, v kuhinjah, restauraciji in podobno, ker to potem vpliva na širše zdravje prebivalstva. Zato mislim, da bi morali poskrbeti za regularizacijo zaposlovanja priseljencev, da jim je treba plačevati tudi vse potrebne prispevke, tudi prispevke za pokojninsko zavarovanje. In tu se ta tema navezuje na vprašanje utaje in izogibanja plačilu davkov oziroma prispevkov. Države bi morale upeljati učinkovite načine nadzora ter zelo ostre kazni za poizkuse in dejansko izkoriščanje delovne sile, ravno z neizmerno nizkimi plačami in brez zavarovanja in prispevkov. To pomeni, da ne gre samo za pravice tisti, ki so zaposleni na črno, temveč tudi za vse širše prebivalstvo in zato bi morali poskrbeti ne le za ustrezne smernice nadaljnjega delovanja, pri čemer bi morale sodelovati vse ustanove Evropske unije, temveč bi se morale tudi države članice lotiti konkretnih ukrepov za dostojanstvo delovnega mesta, za dostojanstvene pogoje dela, upeljati eh, je treba tudi konkretnejše posege delovnih inšpekcij in podobno in omogočiti tudi priseljencem ne le eh, dostojno zaposlitev, temveč tudi pogoje, da se vrnejo domov. Danke sehr. Damit ist die... Najlepša hvala. S tem smo izčrpali seznam govorcev. Gospod minister, obljubil sem vam živahno razpravo in uh, mislim, da se nisem zmotil. Sicer ne želim zaustriti vaših delovnih pogojev, tako da vam ne bom omejil um, časa za govor, ampak uh, pri 22 priglasitvah besedi je kar nekaj elementov, o čemer lahko razpravljamo. Prosim, beseda je vaša. Grazie, grazie presidente, grazie a voi tutti. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči, hvala tudi vsem vam, ki ste zastavili vprašanja in povedali svoje mnenje. Dejansko je zelo težko poskušati odgovoriti na vsako od vaših vprašanj podrobno, vendar bom poskušal vsaj nekako povzeti vsa vprašanja v strnjen odgovor, morda bodo zaradi tega nekatere teme bolj splošno obdelane, ampak šel bom kar po vrsti. Prvo, kaže so ambicije, italijanskega predsedstva in eh, katera so odprta vprašanja, to smo zastavili že v programu. In res je, da je to šestmesečno obdobje prekratko za vse to ukrepanje in časovni okviri so pač taki, kot so. In eh, res je tudi, da bodo vse razprave, ki bomo imeli, so upadale tudi z novim sklicem tega parlamenta poskušali pa bomo zastaviti zadeve tako, da se bodo lahko uspešno nadaljevale tudi čez ta okvir šestih mesecev. Zavedati se moramo, da se lotevamo pomembnih uh, vprašanj, ki jih ni mogoče razrešiti v šestih mesecih, vendar nam to ne preprečuje, da bi zastavili dobro sodelovanje med svetom, parlamentom in komisijo, da se ne bi lotili zadev konkretno in zastavili dobre temelje za nadaljne delo. S tem lahko zastavimo relevantne pogoje za nadaljevanje dela na tem področju za Evropsko unijo. Nekateri ste me vprašali, kje vidim ulogo Evropskega parlamenta. Mislim, da lahko Evropski parlament poskrbi, da ne skrenemo s poti, da se bomo držali svojih zavez in obljub in da nas usmerja. Parlament ima vedno možnost, da svobodno izraža svoje mnenje, da nas opozarja, kadar zgrešimo zastavljene cilje in potem se lahko komisija in svet ustrezno odzivata in to je lahko produktivni način sodelovanja. Eh, svoj odgovor pa bi navezal tudi na eh, vprašanje semestra. Nasplošno menim, da bi morali imeti večjo zmožnost dialoga med različnimi institucionalnimi ravni in da bi morali vzpostaviti tak stalni dialog. Še eno od pomembnih vidikov pa je tudi to, da moramo vključiti različne službe, ne le parlamenta, sveta in komisije, temveč tudi recimo konkretno eh, različne predstavnike ministrstv za delo, izobraževanje, zaposlovanje, za Mi smo začeli z določenimi pobudami za stabilizacijo stanja in zato smo tudi v debato aktivno vključili našega ministra za gospodarstvo. Zavedamo se, da je treba vključiti različne stranke, različne strani vloge in pristope. Nihče ne sme biti omejen samo na področje svojih pristojnosti če bomo vsi stali samo na svojem in stalno zagovarjali le svojo lastno pomembnost, potem ne bomo prišli daleč. E, mislim, da je v tem semestru možno imeti konstruktivno razpravo in sodelovanje. E, treba pa je pripeljati neposredno v naše razprave tudi socialne partnerje. To je še eden od pomembnih načinov, kako slišati konkretno odziv ljudi, ki imajo kaj povedati. To je lahko metoda, ki jo lahko uporabimo in s tem tudi zagotovimo širše zanimanje in sodelovanje javnosti pri odločanju. Potem ste poudarili tudi vprašanje brezposobnosti mladih jamstvo za mlade. In sam se strinjam z vami, da je vprašanje brezposobnosti mladih bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Po mojem mnenju ne gre samo za en možni odgovor. Moramo se odločiti in zgraditi več možnih načinov spopadanja s temi težavami. Najprej strani izobraževanja in vzgoje. To je naš prvi problem, kakovost znanja. In zato je jamstvo za mlade pomemben odgovor na to vprašanje. Govorili smo številnimi mladimi ljudmi, ki so preprosto prenehali svoje šolanje, prekinili študi in eh, samo zaradi tega, ker so morali poskrbeti za lastno preživetje in se nekje zaposliti. Zato moramo storiti nekaj, da bodo ti vladi lahko znova aktivni, vzpostaviti ustrezne mehanizme za to. In nikar si ne predstavljamo, da so naši državljani zadovoljni samo z našimi politikami. Državljane moramo zaprositi, zahtevati od njih, da postanejo aktivni deležniki v izvajanju in oblikovanju teh politik, tako da bo njihova naloga v tem pridobila na pomenu, da bo prednostna za izgradno in obnovo trga dela in družbe. Zato predlagam, da se vsi skupaj osredotočimo na delo na jamstvu za mlade in poiščemo tudi ustrezne vire. Nekdo je rekel, odkot pa bo prišel ta denar za te prednostne naloge. No, tole je prednostna naloga in zato se moramo vsi skupaj zediniti in odločiti, da bomo našli sredstva za to. In poleg tega smo imeli še eno zelo jasno vprašanje in sicer vprašanje revščine. To je zelo pomembno vprašanje, se strinjam z vami in razprava, ki je potekala na svetu o tem, je vključevala tudi razmislek o strategiji 2020, ki si je zastavila za cilj zmanjšanje revnih v Evropi za 20 milijonov. Vendar nas je kriza odvedla ravno v nasprotno smer. Število revnih se je celo zvišalo, ne le da se ni znižalo. Zaradi tega se moramo dogovoriti, kako se lotiti teh zadev. Ali statistični podatki, ki jih imamo, sploh realno odražajo dejansko stanje. V vsakem primeru pa je ne, neizpodbitno, da je kriza povzročila dodatne probleme. Zato moramo nekako stopiti skupaj z državami članicami in povezati orodja, ki jih imajo že same, z orodji na ravni Evropske unije, tako da bomo imeli aktivnejši pristop eh, za uh, lotevanje za reševanje teh problemov, ne le na teoretični in monetarni ravni. Celotna družba se mora soočiti s tem pojavom in pomagati državljanom, ki se soočajo z največjimi težavami. Sama izbira finančnih načinov in modelov za pomoč pa ne pomeni, da bomo nujno ustvarili odvisnost od te finančne pomoči treba je najti neka začasna sredstva in začasne ukrepe, zato pa potrebujemo sistematične politike za sistematično pomoč vsem ljudem, ki to potrebujejo, zato da bodo lahko našli izhod iz krize in iz revščine. Ali kapači di fare? Treba je sprejeti socialne politike, ki bodo omogočale primerno izbiro in se bodo odzivale na izzive na področju mladoletnikov, na področju mladih. Kajti tu imamo kot družba še posebno odgovornost. Morda bi se bilo dobro lotiti tudi teme, ki smo jo izpostavili mi, tu je družbeno odgovorno gospodarstvo. Tu gre tudi za vključevanje sodelovanja državljanov pri gospodarstvu. Potrebujemo nov občutek skupnosti, novo socialno gospodarstvo. Treba je spodbuditi oziroma ponovno vzpostaviti zaupanje v družbo. Treba je zagotoviti, da dinamika med eh, trgom in državo ne bo edina, ki obstaja. Treba je poleg trga in države spodbuditi tudi sodelovanje samih državljanov in skupnosti. Politika mora državljanom dati možnost, da zavestno se lotevajo posameznih izzivov in najdejo rešitve, ki bodo v korist družbi. S tovrstnimi težavami se spopadajo številne države Evrope. Seveda je nesporno, da obstajajo različne ureditve v posameznih državah, ampak to niso elementi, ki bi bili nujno predpisani. Obstajajo različne zadruge, različne združbe in oblike sodelovanja. Pojavljajo se tudi nove ureditve in mislim, da je to pravzaprav um, element, ki je ukrepil trg. Um, če torej med seboj teg, tekmujejo različne tržne ureditve, to trg sam še okrepi. Ko je govora torej o socialnem gospodarstvu, o socialnih mrežah, je treba izhajati iz predpostavke, da obstaja zanimanje, da bi aktivno vključili v naše politike tudi državljane. Za nas je to predpogoj za vsako učinkovito rešitev. Govora je bilo tudi o mobilnosti. Mladi zapuščajo um, svoje, svoja mesta, svoje kraje in iščejo delovna mesta druge. To je povezano tudi z zagotavljanjem socialne varnosti in s podobnimi vprašanji. Državljani so seveda osnova samega trga. In eh, mobilnost eh, družbe ni element, eh, ki bi bil nevaren. To je temeljni stebr, ki ga je treba ohraniti in zaščititi. Uh, Če prihaja do težav pri samih temeljih Evropske unije, ne moremo reči preprosto, da gre samo za enega izmed stebrov in da ga ne smemo postavljati pod vprašanje. Če bomo storili to, bomo zamajali zaupanje v temeljne vrednote in zaradi tega je treba na tem področju ukrepati. Menimo torej, da gre tu za temeljno vrednoto, ampak eh, ta vrednota velja samo, če gre za prostovoljno izbiro mobilnosti. Torej, če nek državljan zamenja oziroma premesti kraj bivanja zaradi tega, ker se je sam tako odločil. Če pa pride do prostega pretoka ljudi zaradi neuravnotežnosti, na trgu v posamezni državi članici, če prihaja do velikih eh, sprememb eh, v stopni zaposlenosti v regijah, potem vemo, da to vrstna mobilnost ni več nujno prostovoljna, da gre tako rekoč za prisilno mobilnost. In naša politika ne sme iti v smer, v kateri s katero bi zmanjševali raznolikost. Ne, treba je zaščititi vse delojemalce v vseh državah članicah, torej povsod, kjer eh, delavci opravljajo delo. Treba je seveda sodelovati tudi z državami članicami, iz katerih so delavci odpotovali in z namembnimi državami. Kajti izkušen smo se naučili, da obstajajo priložnosti tako v državah izvora kot v celih državah. Vemo sicer, da je to zelo težavno vprašanje, sploh v kriznih časih. Ampak eh, odločujoče pri tem vprašanju je naše prepričanje, da je mobilnost delavcev ključnega pomena. Potem omenili ste tudi vprašanje priseljevanja. Pri tem vprašanju je zelo pomembno, da Evropska unija sodeluje in da ima enotno politiko. Kajti trditev, da priseljevanje ogroža delovna mesta, je trditev, ki bi lahko bila tu in tam resnična, če primerjamo posamezne regije Evrope med seboj. Ugotovimo, da je veliko priseljencev ravno tam v Evropi, kjer so dobre možnosti za zaposlovanje tako, da priseljevanje in delovna mesta pravzaprav nista nujna nasprotje. Včasih priseljevanje poskrbi tudi za več delovnih mest. Tako da je treba preveriti specifične elemente. Seveda to ne pomeni, da je trenutna situacija idealna. Ne. Potrebna je evropska politika. Zadeve je treba objektivno premeriti. Poleg tega menim, da obstaja tudi čisto moralna vrednota, vrednota biti gostoljuben v primeru, ko pride naprimer do tragedije, ko nekdo prosi za azil naprimer. V takšnih primerih problemov ne moremo pomesti pod pretrogo in se pretvarjati, da tudi takšni ljudje ne bi mogli odigrati produktivne vloge v Evropski uniji. Če bi se odločili tako, potem bi storili hudo napako kot politiki se torej ne bi soočili izzivi. Treba je pač izbrati prave instrumente, se izogniti neželenemu in um, ne smemo voditi razprav, ki bi privedle do škode v posameznih državah. Tako da takšno vprašanje in takšnih kontekstov se moramo lotiti zelo resno. In potem Še ena tema, ki je bila izpostavljena, se je nanašala na ulogo malih in srednje velikih podjetij v različnih kontekstih. Naj izpostavim enega iz elementov, ki je po mojem mnenju tu zelo pomemben. MSP-ji so ključen del evropskega gospodarstva. Cilj, k kateremu si, bi si morali prizadevati, je, da odpravimo ovire in uh, da si zamislimo spodbude. Ob, običajno imamo občutek, da je treba zagotoviti spodbude, pogosto pa se potem zgodi, da pravzaprav uh, sprejemamo elemente, ki so nasprotujoči si. Po eni strani želimo zagotoviti pomoč, po drugi strani pa naragamo nove obremenitve in umirje, uvire. In to ni dobro. Menim, da bi morali zmanjšati ovire, tako da bi lahko MSPI še naprej delovali na trgu po lastnem tempu in da se pri tem ne bi soočali s prevelikimi ovirami. Tu gre torej za upravne pomisleke. Prekomerno urejanje tega področja je vsekakor problem, zaradi tega bi se morali prizadevati, da bi odpravili bremena. Tudi to vrstnih težav se je torej treba lotiti. Dovolite, da za trenutek pogledam še svoje zapiske in preverim, ali sem odgovoril na večino izpostavljenih elementov. Še eno širše vprašanje, o katerem ste govorili, je trg delovne sile, razvoj v Evropske uniji in zagotavljanje storitev za poslovanja. Mislim, da je to vprašanje zelo zanimivo. Izhajamo namreč um, iz situacije, ki ni popolnoma nova. Danes govorimo torej samo o novem koraku v celotnem procesu. Gre za dejstvo, da je treba okrepiti storitve za zaposlovanje na nacionalni ravni in tudi na evropski ravni. To vprašanje je treba povezati z vprašanji zagotavljanja skladnosti veščin in znanja z prosto ponudmo delovnih mest. Kar nekaj je entitet na ravni EU, ki delajo na tem področju. Treba je zagotoviti, da bodo lahko ukrepale hitro, tako da bi lahko čim bolje uskladili to področje. Treba je zagotoviti podatkovne baze in omogočiti dialog med posameznimi akteri. To je pomembno sploh za mlade, ki so najbolj mobilna skupina med zaposlenimi. Treba je zagotoviti v učinkovite načine interakcije. Pri EURES-u je torej treba storiti naslednje. Treba je zgraditi oziroma nadgraditi sistem, torej eh, oblikovati tako rekoč drugo generacijo EURES-a, zato da bi se odzvali na situacije v državah članicah. Države članice pravijo, da ponekod obstajajo prevelike upravne obremenitve. Nekatere države torej že razmišljajo o evresu, vendar se bojijo, da bi prišlo do prekomerne regulacije. Ampak eh, menim, da bi na tem področju lahko še kaj postorili, tako da bi se odzvali na potrebe, ki obstajajo na trgu delovne sile. Pri tem pa ne bi šli predaleč pri oblikovanju novih eh, zakonodajnih obveznosti. Tako, mislim, da nisem sicer odgovoril na čisto vsa vprašanja, ampak meni, da bi bilo zelo težko odgovoriti na čisto vsa vprašanja skupaj. Svoj govor eh, bi rad zaključil takole. Rad bi se vam zahvalil za vprašanja, ki ste jih zahvalili. Hvala za pobude, ki ste jih podali. Zapisal sem si vsa vaša vprašanja in vaše pripombe in moja dožnost bo, da jih upoštevam v nadaljem delu v svetu. Dejal sem že, da sem eh, pripravljen tesno sodelovati z nami. V skladu z duhom našega predsedstva menimo, da je to namreč dober način, da se lotimo zelo občutljivih in pomembnih težav, s katerimi se soočajemo na področju zaposlovanja. Rešitve lahko najdemo samo prek eh, zelo tesnega dialoga in prek ustrezne delitve odgovornosti. Hvala, predsednik. Upam, da vas nisem preveč eh, razočaral, kar se tiče vaših priž, pričakovanj eh, glede mojih odgovorov, ampak res ste zastavili kar veliko vprašanj. Hvala. Hey, minister, Gospod minister, najlepša hvala. Pri 22 vprašanjih seveda ni moč odgovoriti na prav vse, to mi je vsekakor jasno. Preden pa se poslovimo, bi rad izpostavil še nekaj točk glede te razprave kot sklep. Najprej mislim, da je ta razprava pokazala, da je ta odbor zelo zauzet na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Odbor bo zauzeto deloval na teh področjih. Koordinatorji so že prevzeli pobudo in um, razmislili tudi o odnosu z drugimi institucijami. Pri teh od omenjenih uh, pobudah bo odbor za poslovanje tisti, ki bo pristojen za obravnavo dosejo tudi pri Evropi 2020. Odloči, odločili smo se, da bo parlament oblikoval skupno resolucijo in uh, mora biti oblikoval tudi vprašanje, za ustni odgovor um, in seveda vam bomo vedno na voljo za tesno sodelovanje s predsedstvom sveta. Potem drugo vprašanje, ki se je nanašalo na čezatlantsko partnerstvo, ne bom vas več obremenjal s tem, um, k temu se bomo še vrnili, odbor bo že jeseni oblikoval oziroma omogočil uh, javno posvetovanje, ki se bo nanašalo na zaposlovanje socialni vidik pri tej širši temi. Glede na širšo situacijo je nujno potrebno to storiti. In glede vaših zadnjih pripomb, eh, dovolite mi, minister, da ko gre naprimer za nekatere pobude, za zakonodajne predloge, naprimer za zaščito porodniškega staža in eh, glede. Mm, zakonodajnih predlogov o napotitvi. Tu bi vas pozval, da ne bi prišlo do prekomerne regulativne obremenitve. Danuta je zlovitska in jaz se bo verjetno glede tega sprla prav, kar čez v času premora. Kaj ti sam sem si zamislil, da bi morali zagotoviti boljše mehanizme nadzora, ko gre za zaposlovalce. Sedaj. Če, bomo, če se bomo prenaglili v poenostavljanju zakonodaje prek programi REFIT, eh, potem mm, menim, da ni v interesu Evropske unije, da bi tu morda skorili, storili škodo za zaposlovalce. Ne bi rad, da bi državljani dobili občutek, da sprejemamo tu odločitve za zaprtimi vrati, da smo nedostopna demokracija in eh, kajti to zagotovo ni namen eh, predsedstva, ne poslancev. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Zagotovo bomo še v stikih. Eh, odbor za zaposlovanje se bo vsekakor oglašal na področju zaposlovanja in socialnih zadev in tesno bomo spremljali vaše delo. Hvala. So, dann machen wir eine kleine Umbaupause. Ne? Ja? So, Kolleginnen und Kollegen, darf ich bitte. Tako. Kolegice in kolege, prosim, da se ponovno sedete. Sedaj smo pri točki dnevnega reda 4, splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015. Gre za prvo izmenjavo mnen težava, do katere je prišlo, pa je, da dokumenta zaradi časovne umitve nismo mogli prevesti vse jezike. Na voljo je samo v angleščini. Glede na to, da gre pa za prvo izmenjavo mnen, pa mislim, da lahko delamo na podlagi te angleške različice besedila. Osnutek mnenja je torej tudi v naši pristojnosti, je torej naloga odbora. In eh, mnenje že pripravljamo, ki ga bomo na to posredovali odboru za proračun. Marija Arena iz SND je priporočevalka, zamenjuje pa jo Juta Steinruck in ima na voljo za predstavitev tega mnenja nekaj več kot dve minuti, prosim. Najlepša hvala, predsednik. Poročevalka mnenja ne more biti prisotna zaradi nedavnih dogodkov in eh, Marija. Arena je zelo dobro izpostavila prednostne naloge in sicer, da je treba poravnati neporavnane obveznosti iz prejšnjega finančnega okvira. Izpostavili je tudi pomen boja proti brezposelnosti mladih v proračunu 2015. Ta element je treba pri proračunu upoštevati. Svet svojih odgovornosti tu ne upošteva, premalo denarja je na voljo in vse to so elementi, o katerih smo govorili v preteklem tednu. Frontloading je tudi dobra zamisel, ampak tudi. Mednarodna organizacija za delo nam je dala na voljo nekoliko drugačne številke oziroma jih predlagala. Torej gre tudi za to, da bi nujno vzpostavili program Evropske unije za vzpostavljanje delovnih mest. Gospa Arena predlaga nekatere pilotne projekte. Torej pozdravlja na primer Evropsko socialno zavarovanje, na voljo je študija na, to, na tem področju in gre za rezultate. Um, poročila na lastno pobudo, ki smo ga skupaj sprejeli lani, torej da bi v navezavi na to predvideli tudi prijotni projekt na področju revščine in uh, oskrbe z energijo. Potem je tu še okvirni projekt, ki se nanaša na azbest. To so torej nasplošno dobri predlogi. Marija Arena se veseli prispevkov vseh kolegov in kolegic tega odbora. In, uh, Če imate morebitna vprašanja, bom na nje z veseljem odgovorila. Dankeschön, Jutta Steinruck. Najlepša hvala, Jutta Steinruck. Sedaj imajo priložnost eh, poročevalci senci Marek Mirosav Plura najprej za ELS, prosim. Mhm. Najlepša hvala za besedo kot eh, poročevalec v senci bi se rad Marija Reri zahvalil za predstavitev tega osnutka mnenja glede proračuna Evropske unije za leto 2015. Posem se strinjam z njo, da bi moral ta proračun odigrati pomembno vlogo pri spodbojanju zaposlovanja in boja proti reščini, sploh glede na dramatično situacijo, v kateri so se znašli mladi na delovnem trgu. Zaradi tega je treba zagotoviti popoln dostop do finančnih sredstev v skladu oziroma v okviru pobude za zaposlovanje mladih, jamstva za mlade in Evropskega socialnega sklada. Da pa bi lahko zagotovili trajnostne spremembe, vzdržne spremembe na trgu dela, je treba zagotoviti tudi ustrezne pogoje za razvoj podjetništva. Mala in srednja velika podjetja ustvarijo kar 65 eh, odstotkov novih delovnih mest v Evropski uniji. Zaradi tega bi vas rad upozoril, da je treba v Evropi ustrezno financirati nova zagonska podjetja in eh, prispevati k razvoju MSP-jev. Treba je odpraviti upravne obremenitve. Zelo pomembno je podpreti tudi družbeno odgovorno podjetništvo in zagotoviti dostop do mikroposojil. Če želimo izkoristiti potencijal, um, ki obstaja v Evropi, je treba zagotoviti tudi priložnosti za invalide in jim omogočiti ustrezen dostop do trga dela glede na to, da je stopnja revščine dokaj visoka, tudi stopnja revščine otrok, je treba zagotoviti finančna sredstva za tiste, ki so najbolj pomoči potrebni. Menim, da bi moralo mnenje našega odbora odražati prednostne naloge, ki smo si jih zadali na tem področju. To imam v mislih seveda proračun za leto 2015. Hvala. Nun, Najlepša hvala sedaj pa za EKR Ulrike Gribesius, prosim. Nicht da. Nicht Videti je, da ni več prisotna. Dobro. Potem pa Marian Harkin za Alde. Thank you and... Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim poročevalki za odlično opravljeno delo pri oblikovanju tega mnenja. Seveda podpiram njene predloge. Kar se tiče stališča sveta glede proračuna, smo pravkar prejeli podatke. In sicer danes, sama nisem še imela priložnosti, ali je treba tu upoštevati naprimer tudi spremembo proračuna ali ne, ampak o tem, o te, to bom lahko pogledala poznaje. Kar pa se tiče predlogov poročevalke, pa popolnoma podpiram eh, to, ko govori o ustrezno financiranju v okviru socialnega sklada in um, oziroma pobude za zaposlovanje mladih in jamstva za mlade. To bi jo lahko še okrepila. Danes smo govorili tudi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in prvič smo slišali o tem, da se sedaj podajajo prošne za sredstva v okviru teh pobud in v okviru EGF. To je zelo zanimivo sodelovanje. Sedaj je na voljo torej še en sklad, ki ga lahko uporabimo za zagotavljanje pomoči na, na področju brezposelnosti mladih. Tako da bi rada izpostavila ta element, da bi torej pozvali član, države članice, da iz, izkoristi tudi to možnost, ker je le ker je tole mogoče. Kar se tiče pilotnih projektov, se strinjamo, tako da ni več kaj dodati. Tako da še enkrat najlepša hvala poročevalki. Hvala. Danke sehr. Najlepša hvala. Sedaj poročevalcev guje ne vidim, tako da. Tamaš Mesarič ima besedo, prosim. Najlepša hvala. Sem nadomestni član tega odbora, nadomestno stalnega člana, tako da najlepša hvala poročevalki za dobro upravljeno delo. Mi nasplošno podpiramo vse dobre ideje, ki so bile zapisane. Mislim, da gre za dober kompromis pri številnih točkah, ki smo jih preizpostavili. Podpolnoma se strinjamo tudi glede tega, da je frontloading zelo dobra zamisel, kar nekaj je težav, pri katerih um, ta ukrep uh, ne pomaga. Tako da je treba premisliti o tem, kako lahko ta ukrep uh, upoštevajo posamezne države članice. Nekatere države članice namreč nimamo te zmogljivosti, da bi obrale ta pristop. Potem najlepša hvala, da ste upoštevali naš pilotni projekt glede revščine in uh, energentov. Prepričan sem, da bo to eno izmed ključnih vprašanj v prihodnih letih. Tu gre za več, kot je lahko razvidno na prvi pogled. To bo verjetno v prihodnosti zelo pomembno vprašanje. Poleg tega vidimo tudi nekaj simboličnih eh, zmanjšanj v nekaterih eh, proračunskih vrticah, ki jih bomo poskušali ponovno zvišati samo zato, da bi izpostavili pomembnost vrstnih projektov. Hvala. E Najlepša hvala. Strani EFDD ni bil imenovan pen eh, poročevalec v senci. Bi skupina EFDD rada kaj dodala?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 ki je podoben uvedbi evropske identifikacijske kartice, ki bi odprl nekatera stranska vrata. Tu gre za demokratično izvoljene vlade, ki jih eh, centralizirana moč eh, v Bruslju zaobhaja. Ko je laboristična vlada predlagala, da bi uvedla identifikacijsko kartico v Združeno kraljestvo, je prišlo do hudega upora In iz dobrih razlogov državljani Združenega kraljestva so, so zaskrbljeni zaradi številnih elementov. Naprimer, glede tega, kako bodo ohranjeni številni podatki, ki so na voljo iz naslova kartic in kako se bo nadalje to vrstne podatke uporabljajo. Kakršnekoli podatki povezani s temi karticami bo treba vedno znova posodabljati, zato da bodo odražali trenutno stanje. Ko bo torej sistem vzpostavljen, nas zanima tudi, kako bo z dotokom informacij v prihodnosti. To ima številne posledice za človekove pravice. Bo to pomenilo tudi, da bo treba zagotoviti biometrične podatke državljanov. S tem so povedani tudi stroški. Pred petimi leti smo torej eh, prekinili izdajanje identifikacijskih kartic v Združenem kraljestvu. 800 milijonov evrov sredstvo smo namreč predvideli za 56 tisoč ljudi. Če te stroške primerjamo še s 500 milijoni državljanov EU, pa bi to znašalo več kot 6 milijard evrov. Seveda je treba upoštevati tudi stopno inflacijo in uh, odzivanje na, nove varnost, na nova varnostna te tveganja. Pobiranje zbiranje podatkov, ki se nanašajo na davčne vidike državljanov, se mi zdi še posebej problematično. Mislim, da bi bilo težko upravljati to vršen sistem brez enotne evropske socialne politike in fiskalne politike na ravni Evropske unije. In mislim, da je to še korak bliže sanjam gospoda Junkerja, torej, da bi imeli neko super državo, ki prek poleg um, številnih pobud uh, zamegljuje svoje dejanske namere in uh, jih oteguje državljanom. Hvala lepa. Tako še da je pa še nekdo, Danuta Jazvovjecka. Hvala lepa, predsednik. To, kar je pripravila pripravljavka mnenja, je nekaj zelo dobrega, še prav posebno, ko govorimo o boju proti brezposobnosti med mladimi. Vesela sem, da so omenjeni tudi nekateri pilotni projekti, ki bodo dobili podporo, še prav posebno glede na težavne razmere, kar se priseljencev v Evropi tiče. Prav tako pozdravljam dejstvo, da lahko uvedem predlog spremembe podprli bi zamisel podpornih središč za priseljence, ki prihajajo v Evropo in bi jim pomagali pri vstopu na trg delovne sile. Upajmo, da bomo dobili podporo za to. Hvala lepa. Še kdo? Ne, potem dobi besedo komisija. Oliver Roland, prosim. monsieur le président euh, je serai assez Predsedujoči, čisto kratek bom lahko. Najprej bi se zahvalil za to mnenje parlamenta, ki poskuša v bistvu obnoviti predlog komisije. In eh, tu se strinjam s to zelo pomembno točko, ki je sicer ni v tem osnutku mnenja ker eh, svet eh, predlaga končno malo uh, jasnejšo zavezo za novi problem. To lahko v vsakem primeru podprem, vendar glede pilotnih projektov lahko rečem, da je v prvem valu uh, Eh, odziva komisije mm, najpomembnejše opozoriti na pomen tega vprašanja in eh, v bistvu opozoriti parlament na upoštevanje vseh teh eh, zadev, ki že obstajajo v obstoječih programih. najpomembnejša merila pri vsem tem pa so ravno v tem, ali že imamo določene zadeve pokrite z zakonodajo, ali so že pokrite v postavkah obstoječega proračuna, ali je treba dejansko temu nameniti še dodatna sredstva. To so pač konkretnejša vprašanja, eh, ki jih mora komisija najprej razjasniti, če naj na nje dokončno odgovori. Fragen. Ima še kdo kakšno vprašanje, kar se stališča komisije tiče? Če ne, dobi besedo poročevalka oziroma namestnica Juta. Marie. Hvala lepa. Kolegica Marija Arena bo zelo vesela velike podpore njenemu mnenju. Prosila me je še, naj razložim, da bo dodala še en pilotni projekt na temo minimalne plače v Evropi. Pilotni projekti niso izvedba, so samo preverjene potencijalnih možnosti. Kar se MSP-jo tiče, to ni pristojni odbor to počne, odbor ITRE ali odbor regije, zato je to težavno vključiti v naše mnenje. Sicer pa se veseli sodelovanja s poročevalci v Senci in se veseli veliko dobrih predlogov sprememb. Hvala. Hvala lepa. Tako sedaj pa še časovnica. Najprej rok za predloge sprememb 25. julija od povdne, izključno v angleščini, kajti sedaj imamo samo angleščino, zato prosimo izredno predloge spremembe podajte v angleščini. 25. juli ob povdne. 3. decembra se bomo pogovorili o predlogih sprememb. 5. septembra se upravičujem bo razprava in tudi glasovanje o tem mnenju. 4. septembra je rok za predloge spremembe v odboru za proračun. Glasovanje bo 29. septembra ali 1. oktobra, tega še ne vemo. Na plenarnem zasedanju pa bo to obravnavano 22. oktobra. Toliko na to točko dnevnega reda. Sedaj pa točka 5 vzpostavitev Evropske platforme za ukrepitev sodelovanja pri prečevanju in odvračanju od dela na črno. Tukaj moramo še imenovati poročevalca, kar lahko storimo danes pa je imeti izmenjavo mnen s predstavniki komisije. Komisija je 9. aprila 2014 prejela to stališče in pa se bo s tem ukvarjal v septembra, imenoval bo poročevalca. Na sestanku koordinatorjev smo že uvedli postopke danes. Z prejšnjih razprav je znano, da je to ena glavnih pobud italijanskega predsedstva. predlog je tudi že bil predmet razprave v Ekosoku. Mi pa tudi že lahko začnemo in vodimo prvo izmenjavo mnen s komisijo. Muriel Green je tukaj, vode enote na to temo. Prosim, beseda je vaša. Merci beaucoup, monsieur le, le président. Euh... Najlepša hvala, predsedujoči. Po zadnjih meritvah Eurobarometra en evropejec od desetih eh, noče eh, kupovati izdelko ali koristiti storitev, ki izhajajo iz dela na črno. Vendar eh, jih je pa že veliko tudi takih, ki priznajo, da delajo na črno. In ravno to delo na črno ima zelo različne pojavne oblike od države do države članice, je pa to pojav praktično vse povsod in ima tudi zelo negativne posledice, ne samo za delavce, tudi za podjetja in jasno tudi za nacionalne proračune. To je torej pravi izziv za države članice. Vse te negativne posledice lahko najdemo ne le pri pogojih dela, pri plačah zaposlenih, pri njihovem zdravju, eh, izkoriščanju na delovnem mestu in podobno. Gre tudi za posem običajne pravice, recimo pravica do izobraževanja, do dopusta in podobno. Eh, številne so kršitve, Eh, raz, razno raznih pravic, od pravice eh, do delovnega časa, do upokojitve, do invalidske upokojitve, naprimer, do bolniške in podobno. In to seveda vpliva tudi na konkurenčnost v širšem smislu in države članice bi se morale na te zadeve bolj osredotočiti, saj je to tesno prepleteno ne le z davčnimi politikami, temveč tudi s samim stanjem v družbi in socialnimi politikami. To je pa tesno povezano, kot vemo, tudi z vsemi vidiki zaposlovanja. V Evropski uniji se je zgodilo veliko pomembnih stvari v zadnjih letih. Države članice so poskušale tudi združiti svoja prizadevanja, poskušale so tesneje sodelovati na tem področju, vendar so ugotovili, da pravzaprav nimajo pravega foruma na ravni Evropske unije, ki bi jim omogočil dejansko konkretno sodelovanje na področju preprečevanja preprečevanja dela na črno. So tu seveda prisotne različne delovne skupine in forumi, vendar se ponavadi osredotočajo zgolj na eno temo, naprimer pravice, ki izhajajo iz dela, bolniška in tako naprej, pogoj dela kot taki, vendar ni nekega pula, nekega nabora izkušenj z različnih področji, ki bi segal čez meje in ki bi se ukvarjal na širši način ravno s pojavom dela na črno. Na podlagi te diagnostike in dejstva, da je neprijavljeno delo velik problem za vse države članice, ter na podlagi tega, da prihaja do številnih težav, ki kar še nadalje ustrajajo, ne glede na številne poskuse, da bi se ta problematika v zadnjih eh, letih nekako razrešila. Zato smo predlagali ustanovitev platforme za boj proti neprijavljenemu delu, delu na črno, zaposlovanju na črno in s tem bi zahtevali vključitev vseh držav članic na več ravneh preko najprej pristojnih organov in sicer ravno najprej z organi nadzora, inšpekcije, tako da bi imeli konkreten pregled nad dogajanjem. Treba bi bilo vzpostaviti tesnejše sodelovanje s tistimi, ki jih to prizadeva v vsakdanjem življenju, pri njihovi socialni varnosti, pri plačah in morali bi imeti tak forum, ki bi omogočal redno izmenjavo podatkov, mnen, predlogov in tudi statističnih podatkov med drugim. In kot rečeno, gre za zelo kompleksen pojav in eh, ravno iz tega lahko sklepamo, da je dr... Evropska unija zelo malo storila, da bi države članice konkretno podprla v njihovih prizadevanjih na tem področju. Potem glede prizadevanj držav članic in povezovanja in delovanja komisije, moramo povedati, da je treba v vsakem primeru aktivno vključiti socialne partnerje. Naj vas spomnim, da obstaja že predlog eh, v zvezi s členom 153, ko so potekale že določene oblike posvetovanja z akteri, z deležniki, z konkretnimi predstavniki podjetij in eh, tudi socialnimi partnerji, bi pa radi na to navezali še širše sodelovanje z različnimi eh, skladi, tudi preko obstoječih mednarodnih organizacij in tudi eh, svetovne organizacije za delo mislim, da so ti poglavitni cilji dovolj jasni, ta platforma se bo ukvarjala z izvajanjem v praksi že obstoječih nacionalnih pravil in zakonodaje, seveda tudi tistih na ravni Evropske unije e, ter preko formalnih e, agencij, služb za zaposlovanje in zavodov za zaposlovanje bi morali vzpostaviti širšo mrežo sodelovanja, predvsem najprej na področju treh poglavitnih ciljev. Izboljšanje sodelovanja med različnimi pristojnimi organi na nacionalni ravni, izboljšanje njihove tehnične usposobljenosti in zmogljivosti za čezmejno sodelovanje in tudi osveščanje o dejanski nujnosti reševanja te problematike, osveščanje javnosti. Zato eh, platformo bi zastavili tri eh, začetne načine delovanja, iz, najprej izmenjava obstoječih izkušenj in strokovnih znanj ter podatkov, potem pa izboljšanje strokovne podlage ter operativnega delovanja. Tu je treba stopiti skupaj z sozakonodajalci s čisto konkretnimi nalogami, namreč oblikovanje zakonodaje, ki bo omogočila to vrstno delovanje. To vrstni nalog pa je kar veliko in tu je kar mnogo izzivov, Še zlasti na področju dela na črno se moramo soočiti z dejstvom, da tega področja kljub številnim težavam, ki izhajajo iz tega, ne poznamo dovolj, da obstajajo sicer določeni programi v državah članicah, da uh, se pa ti podatki ne uh, uporabljajo v praksi, naprimer delo na črno in zaposlovanje na črno se ne obravnava ustrezno kot pravo kaznivo dejanje pravzaprav in to sklepamo na osnovi pregleda ukrepov, ki so jih države članice izvajale doslej eh, na podlagi dela raznih inšpekcijskih služb, inšpektorjev za delo in tudi na podlagi njihovih priporočil za nadaljne delovanje, smo lahko sklepali, kakšno je njihovo videnje tega problema doslej. In vendarle gre tukaj za širši problem, ne samo za delo na črno, za neprijavljene delavce, tu gre za več elementov, ki bi morali tudi upoštevati pri čezmejnem sodelovanju. Jasno pa je, da je tu težava tudi v sredstvih, ki bi jih potrebovali za vzpostavitev tega širšega sodelovanja in pojavlja se tudi vidik eh, oziroma vprašanje varovanja osebnih podatkov v kontekstu tega čezmejnega sodelovanja. Zdaj, s tem se treba širše posvetovati tudi s pristojnimi nacionalnimi organi in organizirati vse evropsko kampanjo, da za osveščanje določenih sektorjev, ki so še zlasti izpostavljeni pojavu dela na črno. Voilà, uh, en gros, les grands objectifs de... No, tole so v grobem poglaviti cilji, ki izhajajo iz tega našega predloga. Z veseljem bomo sodelovali uh, s poročevalko ali poročevalcem, ki ga bo uh, za to področje določil parlament. Kot veste, smo mi vedno z največjim veseljem sodelovali eh, s parlamentom, tudi v prejšnjem sklicu je bila sprejeta zelo pomembna resolucija o eh, ukrepi, ki bodo namenjeni konkretnejšemu spopadanju z neprijavljenim delom, z delom na črno in lahko rečemo, da so bila ta vprašanja že v osnovi dobro zastavljena. Tudi pri svetu lahko vidimo določen napredek, ki ga je doseglo grško predsedstvo in upamo, da se bo to nadaljevalo tudi v času italijanskega predsedovanja, na kar nas je sicer spomnil tudi minister, ki je bil ravno kar tu član našega foruma za širšo razpravo in o tem, vprašanju bo potrebno zastaviti tudi širše sezname možnih načinov delovanja in odprtih pobud. Hvala. Hvala lepa. Kar nekaj se vas je javilo k besedi. Najprej kolegica Steinruck. Hvala lepa za predstavitev v zadnjih letih smo v okviru direktiva o napotitvi in na podlagi našega poročila na lastno pobudo si že razširili obzorja na to temo. Mislim, da smo oblikovali dobre predloge, kako bi se lahko borili proti delu na črno v Evropi. Seveda, tukaj gre za socialne prevare, to se organizira s nekaterih nezakonitih podjetij in izgube za gospodarstvo so pri 2,4 milijardah evrov. Torej ne gre samo za interes evropskih institucij, to je v interesu tudi držav članic, kajti to ima posledice tudi za ljudi. Predlog komisije je dober začetek, vendar pa nam, socialdemokratom, ne gre dovolj daleč. Po našem mnenju je pomembno, da tudi neodvisno, da vključimo tudi samostojne, tako imenovane samostojne podjetnike. In študija socialnih partnerjev to tudi vključuje. Sem pa nekoliko razočarana da imajo sedaj samo vlogo opazovalcev, to so socialni partneri, sindikati, ki so v preteklosti bili edini, ki so tudi razkrivali nezakonite prakse. Z druge strani imamo premalo. Mislim, da morajo imeti več kot samo opazovalno vlogo. Ne smeti samo za analizo, potrebujemo tudi prepoznavanje tako imenovanih podjetij s poštnim nabiralnikom, torej samo na videznih podjetij. Tukaj je seveda potrebno storiti več na evropski ravni, kajti države članice same tega ne morejo storiti. Pa moramo imeti tudi obvezojoč nadzor, samo tako bodo kontrole učinkovite. Vsaka država članica pa se mora obvezati k nadzoru na vseh področjih. Ne sme se izbirati področji, imamo evropski trg delovne sile, to je realnost, sedaj pa imamo nacionalni nadzor, tako da smo preveč omejeni in tako nastaja škoda za Evropo in državljane. Pomembno je torej se povezovati in delovati skupaj, ukrepati, ne pa se samo pogovarjati. Dankeschön, Hvala lepa, Žorž Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin... Hvala lepa. Eh, bi podprl komisijo in pozdravil sporočilo. Dobro nas je uvedlo to temo. Mislim, da je to resnično ena od prednostnih nalog za nas, tako kot je omenila Juta. To povzroča zelo velike stroške za gospodarstvo, pa tudi za delo dajalce in delojemalce kasneje pri pokojninskih zahtevkih. Zame je nesporno, da mora biti udeležba pri tej platformi obvezojoča, sicer bo vse skupaj ostala samo mrtva črka na papirju. Države članice, ki imajo pristojnosti, bodo če bo vse skupaj samo na prostovoljni podlagi, imele težave pri zagotavljanju volje in sredstev za ustrezno izvajanje. Vendar pa, kljub vsemu, nisem si tega podrobno prebral, vendar pa nakratko, ko sem preletel, bi rad čestitev komisiji za to pobudo. Hvala. Danke se. Hvala lepa. Sofia Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada čestitala komisiji za pobudo. In upam, da bomo tako ustvarili platformo za zaščito na socialnem področju, za boj proti sporednim družbam, to ima tudi seveda učinke na gospodarstvo. Najprej bi rada izpostavila, da je ta pobuda zelo pomembna, še prav posebno za regije z največjimi težavami. Prihajam za Zorov, to je periferna regija, kjer je brezposobnost poprečno 5 odstotno više kot druge na portugalskem. Še eno vprašanje bi rada navrgla. Strinjam se s kolego, ki je dejal, da ne razume, zakaj sindikati pri tej platformi nimajo bolj odločene vloge in so samo opazovalci. Sama sem sindikalistka in sem na tem področju veliko delala. Tudi sama ne razumem, zakaj sindikati ne dobijo dejavnejše vloge. Mislim, da bi lahko šli dlje in pozvali sindikate k bolj odločnemu nastopanju. In potem tukaj imamo preambulo. Zapisano je nekaj tes o obdavčevanju, vendar pa pri tej platformi se sploh nič ne stori za to, da bi preverili, ali je delo tudi ustrezno obdavčeno. To mislim, da je še luknja, ki jo moramo zapolniti. Danuta. Hvala lepa, Danuta Jozovecka. Hvala, gospod predsednik. Ni dvoma, da je delo na črno. Nekaj, kar moramo obravnavati tudi povezavi z lažno samozaposlenostjo. To je težavno povsod po Evropi. Nimamo gremijev ali institucij za sodelovanje med državami članicami, to pravite vi, Jaz pa mislim, da sodelovanje obstaja, imamo delovne skupine. Naprimer pri davčnih inšpektorjih in pri inšpektorjih, ki se ukvarjajo s higieno na delovnem mestu. Torej, to pomeni, da nekatere oblike sodelovanja že obstajajo in usklajevanja prav tako. In imamo potem tudi določeno delovno skupino, ki je delovala na področju obdavčevanja, ki si izmenjuje najboljše prakse. In seveda to pomaga pri boju proti delu na črno. Ali ne bi morda izkoristili že sisteme, ki obstajajo? imamo informacijski sistem na notranjem trgu, to je zelo dober sistem, ki se razvija v Evropi in angažirane države članice, ki že posredujejo podatke, neko mrežo podatkov že imajo in to bi lahko izkoristili. Potem imamo tudi instrument ESSI, ki bi ga lahko izkoristili. tukaj so operativni stroški približno 2 milijona evrov, ki so predvideni za delovanje. In potem imamo tudi predvidene vire za povračilo stroškov, to bo tudi kar nekaj, kar znatna vsota. Tako da mislim, da je dobro izkoristiti to, kar že imamo, kar dobro deluje, izkoristiti sodelovanje pri boju proti delu na črno. Danke sehr. Hvala lepa. In še zadnja Joan Collins. Hvala lepa, predsednik. Delo na črno povzroča velike izgube ne samo o združenem kraljestvu, ko izgubimo davke in ko prihaja do prevar, vendar pa to vodi tudi do pričakovanj ljudi, ki jih potem podjetja upravljansko podjetje ne morejo izpolniti. Zato mislim, da potrebujemo zakonodajo, da se lotimo teh težav in da zagotovimo, da bodo ljudje zmožni delovati legalno in da bomo kaznovali tiste, ki delujejo nezakonito. Vsekakor pa morajo to početi politiki na nacionalni ravni, ki so demokratično izvoljeni, ne pa na nedemokratični evropski ravni te težave povzroča smešna politika Evropske unije, smešna politika odprtih vrat in ta predlagana zakonodaja samo kaže, kako neoperabilna je ta politika v praksi. Če pol milijarde ljudi ne bi imelo pravice, da dela in živi v Združenem kraljestvu in uveljavlja svoje pravice in če bi nadzorovali naše meje s miselnimi dovoljenicami za delo, potem bi se lahko lotili dela na črno z našim vlastnim parlamentarnim postopkom na nadzorovan način, ne da bi se EU umešavala v naše domače pravo. Mislim, da je ta predlog zakonodaje samo začetek še enega postopka, ko si EU prilašča pooblastila na račun držav članic, kar se tiče davčne politike in trga dela. Ukip je odločen, da bo ustavil vse nadaljne poskuse usilovanja zakonodaje skozi stranska vrata, ne da bi Britanci sploh vedeli, da se to dogaja. Prav tako smo zelo proti 2,5 milijona evrov, ki jih je on namenja še enemu instrumentu, kjer udeleženci lahko kosijo na naš račun morda niste upazili, vendar pa gospodarske razmere v veliko državah članicah so slabe. Državni si želijo manj poseganja v svoje domače zadeve, manj potrošnje. Ukip pa zato glasoval proti temu predlogu in pozivam tudi vse druge, da storijo točno to. Hvala. Thank you. So, möchte die Kommission noch? Hvala lepa. Komisija, morda še enkrat, prosim. Morajo gen. Oui, c'est un plaisir de répondre euh, aux questions des parlementaires. Non. Z veseljem bom odgovorila na to vprašanje, še zlasti zato, ker ste tukaj predstavniki, ki ste demokratično izbrani od ljudstva. In namreč najprej bi se povzrla na vprašanje o socialnih partnerjih in njihovem položaju oziroma pomenu. Namreč imamo dve vrsti socialnih partnerjev v grobem. Najprej so to tisti na eh, ravni Evropske unije, ko govorimo o določenih industrijah ali sektorjih. No, te sicer delno že sodelujejo preko različnih forumov, Potem so pa tu še zelo aktivni opazovalci, tako da sama funkcija opazovalca ni nujno, da je najpomembna. Potem v členu pet predloga pa tudi vidite več pomembnih vprašanj. To je zelo pomemben člen, ker od držav članic zahteva, da se zelo dobro koordinirajo znotraj sebe, da tudi logistično stopijo skupaj in uh, vsi vemo, da obstajajo zelo pomembni načini sodelovanja socialnih partnerjev, ne le na nacionalni ravni. In prav gotovo poznamo tudi dobre zglede v državah članicah, ki so že uspele začeti izvajati strategije, ne le na nacionalni, temveč tudi na lokalni ravni, v katere so uspešno vključili socialne partnerje delegacije držav članic lahko same poskrbijo za boljšo vključenost samih socialnih eh, partnerjev v forume, ki se bodo na ta način oblikovali. Euh, euh, euh, Glede davčnih vprašanj, naj vas spomnim, da se lahko taka platforma ukvarja tudi s tem, da izmeri učinkovitost ukrepov, ki so se doslej izvajali in naj vas spomnim, da je podlaga za vse to 153 člen, kar pomeni, da je treba delovati v skladu s pristojnostmi, ki ima vsakdo. Za vse je namreč potrebna določena pravna podlaga, kot vemo in ravno ta eh, pravna podlaga predvideva, da mora tudi Evropski parlament glasovati in sprejeti določene ukrepe za pomoč državam članicam in za njihovo spodbujanje, da storijo vse, kar je potrebno na njihovi strani, torej na področju nacionalne zakonodaje in podobno. Tu so seveda še neizpodbitne pravice držav člani, da se zadev eh, lotijo v okviru dejanskega stanja, ki vlada na njihovih trgih dela. No, proračunska sredstva, ki so temu namenjena, so ponavadi okvirno podana. Mi mislimo, da bi šlo približno za 2,5 milijona milijona evrov za samo organiziranje izobraževanja in informiranja za operativno sodelovanje, tako da bi omogočili kolegom na nacionalni ravni, da se bolje organizirajo. Mislimo, da so ta sredstva popolnoma sorazmerna, glede na tisto, kar je njihov namen in mislim, da je to dovolj za evropsko ravno. Hvala lepa. 4. septembra bomo imenovali poročevalca na to temo. Naj podam še nekaj pripomb za zaključek. S delom na tem poročilu se bo porodilo tudi vprašanje, ali je povezavi s to pobudo smiselno bolj razgraditi sistem povezav s sindikati in socialnimi organizacijami. Tudi potem še nisem točno izvedel, ali bo ta nova platforma taka, da bi preprečevala nacionalnim državam, da se še bolj strogo loti dela na črno. Kdor meni, da se tukaj pravzaprav poraja vprašanje ne prave pomoči na Evropske ravni, pravzaprav razmišlja napak, kajti tukaj želimo samo olajšati delo. In to pač moramo upoštevati tudi v našem odboru. In želimo si potem seveda rezultatov, ki bodo tudi učinkoviti in bodo izkorenili delo na črno. Toliko na točko 5 dnevnega reda. Danuta, prosim. Rada bi pojasnila, ne vem, če sem dobro razumela, 2,5 evra na prebivalca Evropske unije. Tako ste dali, to je ocenjeni strošek za to platformo. Zrozumič, pani slova. Torej, rada bi dobro razumela, gospa je dejala, da bo strošek vzpostavitve te platforme 2,5 evra na državljana Evropske unije. Je to res? Sem dobro razumela? que, en effet, je confirmais que. Ne, pravzaprav sem rekla, da komisija za podporo dela eh, platforme predvideva 2,5 milijona evrov na leto in da je to zgolj okvirni znesek, da se mi zdi, da je to uh, dokaj razumni znesek, glede na to, kar se bo zahtevalo in kakršno bo konkretno delo platforme. Morda se je to izgubilo v prevodu, ne vem. Hvala. Tako, konec. Zaključili smo s točko 5. Šesta točka naslednji seji, preden pridem na časovnico, pa bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom v sekretariatu za pripravo sestanka. kot novi predsednik sem ugotovil, da ste mi veliko pomoč. Veliko je bilo potrebno opraviti. Hvala lepa. Hvala lepa tudi tolmačem. Vsem želim lepe počitnice. Vrnite se polni energije septembra. Spet se bomo videli 3. septembra od 15. do 18.30, potem pa še 4. septembra od 9. do 12.30. Morda od 10. 4. septembra, to bomo še sporočili tukaj v Bruslu. Lepe počitnice.